Uh, Bomo začeli, prosim lepo. Prav, dober dan vsem skupaj. Prva točka na dnevnem redu danes popovdne se nanaša na smernice na področju politike zaposlovanja v državah članicah. Predvidena je izmenjava mnen in to je prva izmenjava mnen brez poročila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 prevajalcem in tako bomo do 17. ko bo izredni sestanek imeli pred seboj vse ustrezne jezikovne različice. V tej fazi pa bomo govorili o sporočilo komisije oziroma o predlogu komisije za sklep sveta in parlament se mora v skladu s postopkom soodločanja odzvati na to. Uh, Včeraj je bil tukaj komisar, včeraj je to uh, sprejela komisija. In uh, zato imamo že besedilo na razpolago. Tisti, ki tega še niste prebrali, boste z zanimanjem uh, poslušali, da gre za celovite smernice. To boste našli na spletni strani komisije. Poročevalcem v senci sem poslal kopijo. In naj še enkrat povem to, kar sem že povedal. Pripravljam sem se posvetovati z vsemi poročevalci v senci, preden bom poslal svoje poročilo v prevod. Če ima kdo kakšen predlog v zvezi z besedilom, potem bodo ti predlogi dobrodošli. Potem bomo pa seveda sprejemali tudi predloge sprememb. Dovolite mi nekaj splošnih pripomp. To besedilo, ki smo ga dobili, je zelo splošne narave. Verjetno je to zaradi tega, ker morajo te smernice nakazati samo eh, usmeritve za države članice. Sama izvedba bo stvar držav članic. Po drugi strani pa v tem besedilu ni nobene omembe o financiranju. Verjetno bo to tudi prepuščeno državam članicam. Države članice bodo morale zagotoviti sredstva. Določeni namigi obstajajo ki kažejo na možnost uporabe Evropskega socialnega sklada. Ampak celo besedilo kaže, da se skuša komisija izogniti eh, razpravi o financiranju. To bo sicer problem za naše poročilo, kajti te eh, celovite smernice naj bi bile tudi del strategije 2020, vendar pa bo to težko sprejeti, če ne vemo ničesar o načinu financiranja. Eh, Z drugimi besedami to pomeni, da se zavežemo, da bomo dosegali cilje, ne da bi razpravljali o sredstvih, ki bodo za to na razpolago. In zato je besedilo tako uh, splošno. Po drugi strani pa je besedilo komisije pred, predvsej ponavljajoče se. Petkrat, štirikrat so ponovljeni isti deli. preambula je enaka za vsa poglavja, pa tudi znotraj besedila posameznih smernic imamo določene eh, odstavke oziroma določene dele, ki so prepisani praktično. Celo besedilo zgleda kot eh, copy-paste besedilo. Zato bo treba to besedilo prečistiti, ker je nobenega smisla ni, da se stvari ponavljajo. Druga splošna pripomba. Samo besedilo ne osebuje nekaterih pomembnih elementov. Kohezijska politika bi morala biti umenjena. V oklepaju pa je navedba, da je regionalna, gospodarska in socialna kohezija zelo pomemben del smernic, to pa je tudi edina stvar, ki jo najdete v tem besedilu in čisto jasno je, da to ni dovolj. Sedaj si pa pogledajmo smernice same. Komisija in svet sta se odločila za drugačno strategijo. Rekli so, da je 24 eh, smernic prevelika številka in zato so se odločili za 10 smernic, od katerih so štiri namenjene za poslovanje. Problem je tudi s terminologijo. Na eni strani govorimo o povečanju eh, delovnih mest in znižanju Eh, strukturne brezposelnosti, ampak nič konkretnega ni najti v besedilu o tem. Druga stvar, zagotoviti eh, znanja in veščine, ki so relevantne za eh, trg dela preko vseživljenskega usposabljanja in učenja in tako naprej. Potem naslednji del, to sta smernici 7 in 8. Ti dve govorita o večji učinkovitosti izobraževalnega sistema. Tudi ti dve govorita o vseživljenskem učenju in izobraževalnih sistemih. Izgleda, kot da bi obe smernici govorili o isti stvari, ni povsem jasno, zakaj se stvari ponavljajo v eni in drugi. Eh, smernica številka 10 pa ne govori konkretno o brezpozornosti, ampak o boju proti revščini, eh, govori o socialni vključenosti in na tem področju ni mogoče doseči napredka brez odpiranja novih delovnih mest. To je v bistvu vse, kar lahko najdete v besedilu. Sicer se pa ta deseta smernica zdi nekako tuji element v tem eh, celotnem besedilu. Sedaj pa, če mi dovolite, eh, gospa predsedojoča, bi se dotaknil nekaj podrobnosti. Naj naštejem Naj naštejem teh deset eh, predvidenih smernic. Te celovite integrirane smernice so del EU strategije do 2020. V bistvu so temelj te strategije in zaradi tega bi smernice morali sprejeti skupaj se strategijo 2020. Včeraj sem se strinjal z gospod Beres, Strinjal sem se s tem, kar je rekla v zvezi z gospodom Ondorom. Nemogoče je. doseči sprejem teh eh, smernic, glede na to, da Evropski parlament ni bil eh, vključen, kaj ti eh, poslanci morajo imeti na razpolago različice v svojem jeziku, tako da se lahko posvetujejo se, se eh, svojo bazo. Do konca septembra bi tako lahko pripravili šele mnenje o teh smernicah. Hitreje pa ne moremo delati. Vendar pa bodo nekateri deli tega besedila na ravni sveta sprejeti prej. In Piše sicer, da so to smernice namenjene državam članicam, ampak ta način dela ni sprejemljiv. Kršena je integriteta parlamenta, eh, na ta način smo pod pritiskom, nimamo možnosti posvetovanja z nacionalnimi parlamenti in socialnimi partnerji. Eh, nacionalni parlamenti so pa so zakonodajalci v tem postopku. To je problem, ki se kar naprej ponavlja. Sedaj si pa pogledajmo same smernice. Najprej, zagotoviti finančno stabilnost finančnega sistema, to pomeni odpraviti neravnovesja v makroekonomskem okolju, zmanjšati moramo eh, probleme eh, v evromočju, optimirati eh, vlaganja v raziskave in razvoj, pospeševati eh, veščine oziroma pridobivanje veščin, spodbujati, eh, spodbujati eh, digitalno eh, družbo, potem je tu še bolj učinkovita uporaba virov, zeleno gospodarstvo, emisije CO2, to je smernica 6. In potem piše tukaj tudi modernizirati okolje in industrijsko bazo. To je v redu. Smerica številka 7 je prva, ki govori o tem, da je treba znižati strukturno brezposelnost in povečati zaposlenost. Naslednje, ustvariti kakovostna delovna mesta upoštevajoč potrebe trga dela, potem je omenjeno vseživljensko učenje, zagotavljanje potrebnih veščin za visoko kakovostna delovna mesta. Smernica številka 9 govori o izobraževalnem sistemu, o usposabljanju. za večjo zaposljivost eh, ljudi, številka 9 govori o boju proti revščini in o spodbujanju socialne vključnosti. Nekateri deli tega besedila se stalno ponavljajo, tako kot mantra. Večkrat najdemo izraz inteligentna, vključujoča, trajnostna rast. makroekonomska stabilnost in zdržnost finančnega sistema. Vse to je potem ponovljeno v smernici eh, o zaposlovanju, dobesedno praktično. In če sedaj obrnete nekaj strani, boste našli tukaj omenjeno kakovost izobraževanja, potem je pa v oklepaju kohezija, ampak nobenih konkretnih eh, napot, napotitev ni. In eh, potem je še poziv državam članicam naj izvedejo potrebne reforme. V bistvu ne gre smernica nič let. Številka sedem, povečati udeležbo na trgu dela in povečati. Eh, Eh, strukturno zaposlenost v eh, okviru in na podlagi prožne varnosti. Omenjen Evropski socialni sklad, ki se lahko tu uporablja, zmanjšati je treba strukturno brezposelnost. In omenjeni so fleksibilne eh, delovne pogodbe omenjena je potreba po reformi socialnih sistemov oziroma sistemov socialne varnosti. Govori se o tem, da moramo imeti socialno varnost, ki bo zagotovljeno dovolj sredstev in ki bo dostopna do vsem. Ravno tako je omenjen socialni dialog, cela logika sistema v tem, v tem sistemu ne gre za pristop od spodaj na vzgor, ampak gre v bistvu za navodila, ki so dana od zgoraj na vzdolj. Kar zadeva fleksibilnost, tu imamo nekoliko bolj podrobno razdelan tekst, tipične oziroma nepetitične pogodbe, potem problemi samozaposlenih, Napisano je tudi, da potrebujemo novo regulativo za te posebne skupine. To se mi zdi lep cilj in s tem ciljem se strinjam. Do, določene skupine družbe so omenjene, ki, ki potrebujejo pomoč za večjo odeležbo na trgu dela. Med te skupine spadajo mladi, invalidne osebe. Te so čisto eksplicitno omenjene. Ravno tako so omenjene vsi tisti, ki so eh, izpadli iz eh, trga dela. Potem je tu še nekaj novega. Od vsake države članice se zahteva naj preuredi svoj finančni sistem in fiskalne sisteme. Tukaj so omenjeni fiskalni sistemi. Kajte, tu so bre, določena bremena, ki jih bodo morali nosi, nositi zaposleni in pa trg dela. Nekaj je napisano tudi o tem, kako zmanjšati eh, to breme. O, večkrat je omenjena tudi enakost med spoloma, enak, enaka plača za enako delo, potem mladina je še enkrat omenjena, invalidne osebe so omenjene in pa zakoniti priseljenci. Včeraj smo imeli razpravo o tem konkretnem vprašanju. Samo zaposleni. Nekaj številk imamo tudi v tem delu. za cilje. V, staro, eh, v starostni skupini med 20 in 64 leti je Lizbonska strategija eh, predstavljala 74 odstotna stopna zaposlenosti, sedaj se predlaga 70 odstotkov tako za moške in ženske. In to se sedaj ponavlja v eh, strategiji 2020. V, V naslednjih desetih letih bi morali doseči 75 eh, odstotno zaposlenost po Evropi. Naslednja smernica govori o večji storilnosti in večji zaposljivosti, kar se doseže z novimi veščinami, z vseživljenjskim učenjem. Eh, nove veščine in vseživljenjsko učenje so eh, tiste besede, ki so najpomembnejše tukaj. Tu piše tudi, da je treba vsakomu dati priložnost, da ponovno stopi na trg dela določene pristojnosti eh, oziroma sposobnosti in veščine je treba priznati, treba je tudi odpraviti ovire, ki stojijo na poti k mobilnosti. Vse te ovire bi morali odpraviti in to se mi zdi zelo dobra ideja in ni natančno v razloženo v besedilo, kaj točno to pomeni. In eh, ravno tako je treba podpirati skupine, kot so starejši in mlajši. Smernica, šte, smernica številka 9 tudi govori o izobraževanju. Ni mi je čisto jasno, zakaj dve smernici govorita o isti temi. Učinkovitejše zaposlovanje, učinkovitejše usposabljanje, Ravno tako se govori o tem, da je treba izboljšati vse ravni izobraž v izobraževalnem sistemu. Treba je tudi spodbujati udeležbo v visokem izobraževanju, v visokem šolstvu. To je pomemben cilj znotraj strategije 2020. In uh, iste številke in iste cilje se ponavljajo. Piše tudi, da je treba zmanjšati osip v šolah in to na vseh ravneh izobraževalnega sistema. To pa pomeni, da je treba zagotoviti bolj fleksibilne sisteme, ravno tako ponuditi take veščine, ki se jih da uporabiti na trgu dela. Udeležba v visokem šolanju se more povečati od 10 do 14 odstotkov in nekatere besede na koncu, zadnje smernice, oziroma nekaj besed o koncu zadnje smernice. Zadnja smernica govori o vključujoči družbi in o boju proti revščini. Tu so znane ideje, ki se ponovno ponajavljajo, kot naprimer bistveno zmanjšanje revščine. To besedilo ne omenja nobenih kazalnikov, ki bi jih lahko uporabili za mirjenje doseganja teh ciljev, ampak boj eh, proti diskriminaciji je del teh smernic. Ponovno besedilo omenja vse življensko učenje in pa to, da se moramo izogniti diskriminaciji da morajo vsi dobiti dostop do izobraževanja in posposabljanja, govori tudi o potrebi po obnovi in reformiranju socialnih sistemov, pri tem pa eh, je treba zagotoviti ravno težje v financiranju. Ciljne skupine so rizične skupine, kot so enostarševske družine, manjšine, invalidi, otroci, mladi, starejši. Zakoniti priseljenci in pa še enkrat invalidne osebe. Cilj je spet dodan. Stopna revnih bi se morala zmanjšati za 25 odstotkov, kar pomeni 20 milijonov ljudi. Kot sem rekel, besedilo je zelo splošno, veliko ponavljanja je v tem besedilu in ni dovolj podrobno, ampak to je tudi razumljivo, zato ker finančni pogoji v tej fazi še niso znani. In bojim se tudi, Eh, oziroma po mojem mnenju, ni v dadostni meri omenjena kohezijska politika, niso omenjeni indikatorji, niso navedene številke. Zaradi tega je nemogoče meriti uspešnost uporabljanja teh eh, smernic. Potem, Kultur, kultura je omenjena tudi kot pomembno področje za poslovanje, ravno tako pa kmetijstvo. SKP pa je zelo pomemben instrument v rokah skupnosti. Mislim, da imamo kar precej možnosti za to, da vložimo predloge sprememb, da izboljšamo to besedilo. Zato vas vabim, da natančno preberete to besedilo. Besedilo vam je na razpolago. V torek bom dal svojo različico v prevod in do takrat pa sem pripravljen se pogovarjati s poročevalci v senci in z vsemi tistimi od vas, ki vas vsaka razprava zanima. Vendar pa boste vsi imeli priložnost o tem govoriti še pozneje. Hvala lepa, gospa Turen. Mikrofon. Hvala lepa, mikrofon dela. Najlepša hvala, gospod Öri. Hvala lepa tudi gospe Pereš. Bereš da je tudi ona se odeležila te razprave o smernicah na področju zaposlovanja. V celoti se strinjam s tem, kar je bilo rečeno. Parlament je bil nekako izrinjen iz tega postopka. In upam, da bomo bolj vključeni v nadaljevanju tega postopka. Kar pa zadeva samo vsebino. Mene zanima, kakšna je logika na podlagi katerih so bile sprejete spremembe v primerjavi s prejšnjimi smernicami. Kot je rekel gospod Early, besedila je kar precej, besedilo je kar dolgo, ampak zelo eh, malo je konkretnega. Še nekaj bi želela reči. Strinjam se še z nečem, kar je omenil gospod Early. Smernice morajo vsebovati tudi nekaj besed o proračunu in financiranju. Ravno tako potrebujemo bolj konkretne cilje in pa merila o eh, mladini, o tak, nekaj potrebujemo tudi o socialnem dumpingu. Mogoče se bom izrazila nekoliko brutalno, ampak potrebujemo res pošteno, odkrito razpravo, kajti opažamo eh, v Evropi vedno nižje standarde in pa vedno večjo prisotnost eh, črne oziroma sive ekonomije. To ni socialna Evropa in vse države članice bi si morale zadati eh, kot svoj cilj, da se borijo proti tem pojavom. In to je mogoče narediti z regulativo, pa tudi z nadzorom nad izvajanjem tega, kar smo sprejeli tukaj. Zato potrebujemo še predvsej dela. Samo za zaposlovanjem se ne moremo boriti proti revščini. Trenutno je 18 milijonov revnih delavcev v Evropi, tako da to jasno kaže na to, da zaposlitev ni edini odgovor tesnejša povezava bi morala obstajati med eh, smernicami za zaposlovanje in gospodarskimi smernicami. Veliko se govori o eh, ustvarjanju novih delovnih mest, ampak nič ni napisano o tem, kako naj bodo ta nova delovna mesta ustvarjanja. To pomeni tudi veliko vlaganja in ustrezno politiko eh, za vlaganje. V, strinjam se z gospodom Örjem. Zahvaljujem se mu tudi za njegovo odprtost. Upam, da bo postopek eh, tekel lepo. Mislim, da mi kot odbor za zaposlovanje lahko prinesemo veliko dodane vrednosti k temu besedilu. Hvala lepa. Nimamo ravno dovolj časa. To razpravo moramo končati v desetih minutah. Ko bo gospod Öri predstavil svoje poročilo, boste imeli ponovno priložnost za bolj podrobno razpravo. Takrat, ko boste videli, kaj bo on napisal. Pet ljudi se je še javilo k razpravi. Prosim vas, da ste kratki in jedrnati, tako da bomo lahko delali v okviru predvidenega urnika. Gospa Kornelise najprej. Hvala lepa. Mislim, da ta predlog se boje veliko lepih besed. Ne vsebuje pa toliko konkretnih ukrepov. Dobra konkretna politika pomeni, da moramo imeti določene cilje, pa predviden tudi denar in sankcije. Tu je še sklad za prilagajanje globalizaciji, potem je socialni sklad, ta dva sta povezana z zaposlovanjem, ampak na celo stvar moramo gledati v kontekstu strategije 2020. Vse finance moramo usmerjati v isto smer, če želimo dobiti rezultate. Če pa želimo dobiti rezultate, pa moramo najprej vedeti, kaj želimo doseči to pa pomeni diferencirane dobre cilje in prave indikatorje, ki se bodo lahko uporabljali za merjanje doseganja teh ciljev. Recimo, Nizozemska je v Lizbonski strategiji eh, določila cilj za eh, zaposlenost žensk, eh, ampak pri tem so upoštevali eh, Eh, vsako žensko, tudi tiste, ki delajo samo dve uri na teden. To pa nima nobene zveze s finančno neodvisnostjo. To pomeni, da si moramo tudi določiti prave indikatorje za merjenje tako zaposlenosti, kakor revščine. Hvala lepa, najlepša hvala, da ste bili kratki. Gospa Gunc, nisi bila kratka, dolga si bila. Kaj se nam? Kaj se nam? najlepša hvala. Kot ste rekli, je to besedilo precej splošno po svoji naravi. Bomo videli oziroma težko bomo videli, kako bo potekalo izvajanje. Meni se zdi glavni problem ta, da smernice za zaposlovanje, smernice eh, za boj proti eh, Eh, revščini in ekonomske smernice ostajajo bolj ali manj neintegrirane, nepovezane. Po eni strani govorimo o boju proti brezposelnosti, po drugi o boju proti diskriminaciji. To, to je povezano. Ločeno govorimo o otroški revščini, o situaciji eh, družin to je povezano, kajti izobraževanje ljudi se mora začeti v otroštvu. Kakovostno izobraževanje eh, bo tisto, ki bo povečalo zaposljivost ljudi. Potem naslednje. Eh, tu ne vidim okrepov. Trenutno že imamo določene okrepe na ravni skupnosti, ki vplivajo na zaposlenost, na diskriminacijo in tako naprej. Vemo, da je kohezijska politika ključnega pomena za reševanje tega problema. In dokler ne bomo vedeli, kako bomo reformirali kohezijsko politiko, ne bomo vedeli, kako dosegati svoje cilje. Smernica 7. Ta govori o prisiljene samozaposlitvi oziroma navidezna samozaposlitev je problem. Hvala lepa, gospod Steinbrück. Gospa Steinbrück. Ja, vielen Dank, Frau. Da, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nekaj je bilo že rečenega. Obstaja nekaj pozitivnih pristopov v tej smeri, čist na krat. Meni so premalo natančni in upam, glede na to, da je to tako dolgo trajalo, da bodo eh, smernice odlične, ampak moram reči, da so mogoče preveč o tem razpravljali in ni pravega uspeha. Kot je bilo že rečeno, treba je opredeliti cilj eh, polne zaposlenosti. Mi nismo preveč ambiciozni s tem eh, in tu moram reči, da ima svojo nalogo tudi svet, ki jo mora izpolniti. Včeraj je komisar čistja jasno povedal, da se zauzema za to, da bi zmanjšal brezposelnost, ni pa čisto jasno povedal, kako misli to narediti. Torej, jaz mislim, da se moramo osredotočiti na kakovostno dobra delovna mesta, ne pa eh, na, eh, napoteni delavci in vse druge možne oblike. Eh, potem tudi eh, po, delovne pogodbe za omejen čas in tako dalje. To ni dobro, ker to bi poslabšalo situacijo. Ne smemo na eni strani eh, gledati, da bi imeli čim več zaposleni, na drugi strani pa pozabiti na eh, kakovostna delovna mesta, ki so izredno pomembna. Moramo ustvarjati nova delovna mesta mi moramo upoštevati tudi sredstva, ki nam pomagajo, da premagamo uh, težave, z katerimi soočamo. V Nemčiji smo uvedli delo za kratek čas in to se je pokazalo kot zelo dobro. Kar z, uh, mi, zadeva te cilje uh, eh, za poslovanje, začne se vse z prožno varnost. Jaz mislim, da to ni najbolj pomembno. V krizi so delavci že dovolj uh, prizadeti zadeti, in eh, eh, potrebno bi bilo okvirne pogoje poenotiti. Eh, mi moramo dati odgovore, nimamo povsod Danske, v Nemčiji svet čist drgac gleda, če govorimo o prožni varnosti. Mi moramo delavcem dati varnost, ki si jo zaslužijo, kar pomeni zmanjšanje strukturne brezposobnosti, bi morali biti dosti bolj konkretni in bolj diferencirano gledati na to. Bilo je rečeno, da moramo čisti jasno povedati, kaj na katerem področju, v kakšni obliki hočemo izboljšati. Mladi, starejši in eh, v nasprotju z tem, kar smo včeraj slišali v razpravi, da je to umešavanje v notranje zadeve držav članic. Ne, ne drži. Vsi hočejo konkurenco. Če imajo konkurenco, morajo imeti tudi cilje in to je treba na vsak način izboljšati. 8, 9, eh, tu je govor o kvalifikaciji. Kvalifikaciji kvalifikacija je zagotovo pomembna. Ampak zakaj smo si zastavili sil samo deset odstotkov eh, tistih, ki zapustijo šolanje brez eh, diplome. Jaz mislim, da je to preveč, to mi ni dovolj ambiciozno. Eh, deseta smernica, to je tudi govor o boju proti revščini in po mojem je izredno pomembno tudi boj proti revščini tistih, ki delajo. Mi bi morali tu dejansko nekaj narediti. V Nemčiji imamo slabe izkušnje, če podjetniki sami določajo plače svojim eh, delavcem in jih financirajo preko državnih subvencij. Jaz mislim, da to ni dobro in o tem je tudi že bil govor. Potrebno je reformirati socialne sisteme, na drugi strani zahtevati konsolidacijo proračuna v državih članicah. Eh, to, to je seveda težko realizirati, ampak ne smemo povečevati neravnovesja v Evropi. In jaz mislim, da bi te smernice morale tu dati svoj prispevek. Zato se že zdaj veselim, da bomo sodelovali s kolegicami in kolegi in kar sem do zdaj slišala, upam, da nam bo uspelo stvari eh, pomembno izboljšati. Hvala lepa, še nekaj govornikov imamo, časa nas nam res zmanjkuje, tako da prosim, da ste kratki. Gospa Harkin. Hvala, gospa predsedujoča, zelo kratka bom, strinjam se z gospodom Örjem. Na kratko sem si pogledala te smernice. Beseda izobraževanje se pojavi desetkrat, usposabljanje osemkrat, gre samo za dve smernici, imamo še vse življenjsko učenje in tako naprej. Veliko ponavljanja je v tem besedilu, ne bom šla skozi smernice, to smo že storili, strinjam se s cilji, ki so pri zastavljeni. Vprašanje pa je, kako bomo to storili. Potrebujemo močnejšo povezavo med zaposlovanjem in ekonomskimi smernicami, če si pogledate smernico 4, na primer kjer se omenjajo inovacije, digitalno gospodarstvo in tako naprej. To je tesno povezano tudi z vzpostavljanjem delovnih mest. Najbolje, kar lahko storimo, je, da vzpostavimo pogoje za podjetnike, ti bodo potem ustvarjali nova delovna mesta, tu je treba vzpostaviti tesnejše vezi. Včasih, ko to berem, se mi zdi, kot da hodim skozi meglo. Ni dovolj, ni dovolj konkretno, ni povezano s proračuni. Socialni sklad je eden izmed orodij, ki jih imamo, samo enkrat ga omenjamo. Z kohezijskega sklada, sklada za prilagajanje globalizaciji se sploh ne omenja. Zanima me, kako bomo uporabili urodja, ki jih imamo na voljo. Strinjam se z enim od prehodnim govornikom, da potrebujemo več ukrepov za boj proti revščini delavcev. Smernice tak, kot take so seveda dobre, lahko se strinjate z vsakim stavkom, so pa zelo šipke glede nadaljnih navodil, kako nadaljevati. Hvala lepa, gospod Hendel. Predsedujoča, drage kolegice in kolegi, jaz se strinjam s svojimi predgovorniki in mogoče za našo eh, politično skupino bi bilo dobro, da bi če bolj drzno to eh, opisovali, eh, formulirali. Eh, tu gre za politične smernice, ampak to je en dokument, kjer lahko vsak s tem naredi karkoli hoče ali pa nič ne naredi. Eh, tri točke, na katere bi hotel opozoriti. Eh, E, prvič, če, gre, če drži, da Eurostat e, vidi eh, možnost e, poma, eh, zmanjšanja brezposobnih v tem, da odpiramo kakršnakoli delovna mesta, potem mislim, da bi komisija morala v svojih smernicah najti pravi odgovor za rešitev tega vprašanja. Tega pa v tem dokumentu ni druga zadeva. Če eh, se v celotni Evropi eh, kritično razpravlja o prožni varnosti, ker imamo več prožnosti, manj varnosti, pa mislim, da to, kar piše v tem dokumentu v zvezi s tem, ne zadostuje. In tretji, če ugotavljamo, da eh, sodba eh, Evropskega sodišča eh, v, bistvu eh, minira celotno našo razpravo oziroma celotne pravice delavcev, potem se jaz sprašujem, kako pa zdaj zgleda sploh z soodločanjem eh, in eh, kako pravzaprav izgleda s politiko. Eh, ki bi pomenila socialni napredek v Evropi, eh, kje, ker bi se to pokazalo v socialni klauzuli, da bi šlo za proizvodni, produktivni eh, no, konkurenco pod boljšimi pogoji v vseh državah članicah. To so tri zadeve, ki so izredno pomembne, ki pa manjkajo v tem eh, dokumentu in mislim, da bodo poročevalci v senci imeli tu še zelo dosti dela. Tomas Mann. Dan, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. E, papeška enciklika. Da, včasih je malirično napisano, to drži, ampak obstajajo enciklike, ki so bile odlične, mislim, na Rerum Novarum, ki je dejansko pomenila korak naprej, kar zadeva socialno politiko. Tam je e, bilo narejenih pet korakov več, kot se nekatere države članice sploh lahko zamišljajo. E, Če pa govorimo o Hendlu, on ima dovolj muzikalnosti, ampak eh, moram reči, da tudi eh, festivali so dobri, da si včasih te zdaviš ponovno eh, ogledamo in jih poslušamo. Jaz mislim pa, da nismo daleč od eh, cilja. Eh, Moramo pogledati, kakšne šanse ima Evropska komisija glede na to, da številne države članice eh, kvantitativno identificirajo pozicije oziroma prikazujejo eh, odstotke. Eh, Torej, eh, če hočemo imeti več Evrope, potem moramo imeti tudi več skupnih eh, rešitev. Eh, sodelovanje je izredno pomembno in pomembno je tudi, kaj mi s tem potem naredimo. Ne, da samo zadeve navajamo, da postavimo ljudi na črno listo, druge na rdeče listo, temveč treba se pozanimati, kje bomo prišli do dodatnih sredstev ustvariti nove možnosti. Možno, da mislimo pravzaprav vsi isto. Kar zadeva varnost, če bomo zdaj od kolegice Grini dobili poročilo, ki zajema celotno to temo in on govori tudi, ona govori tudi o netipičnih delovnih mestih, eh, jaz vem, eh, da je to eh, v smernici. Ampak ta, v tem poročilu bomo morali še enkrat razpravljati o varnosti in tam bom še enkrat se javil za besedo. Eh, kar zadeva SF, imamo novosti. Moje vprašanje je, eh, glede na to, da smo eh, lahko postavljali vprašanja samo minuto in pol, pa včeraj nisem mogel tega do konca izdiskutirati. Kje misli, da bo dobil finančna sredstva za to, ker finančna sredstva, ki jih sprejemajo v Evropi, bi ta sredstva bila bolj pomembna, zato ker bi dejansko ljudje dobili v roke. In to bi bil evropski eh, model. In jaz mislim, da bi morali nekaj takega vzpostaviti za prihodnost. Morali bomo na to gledati, morali bomo na to paziti, morali se bomo pogovarjati. Eh, mi eh, mislim, da vsi se bomo morali zauzeti, da ta problem rešimo. Um, Hvala lepa. Gospod Eribina, hitro zaključili to razpravo. O tem bomo razpravljali ponovno 17. maja, ko bo na voljo tudi poročilo. Najlepša hvala, nimam več kaj dosti dodati. Skrbno sem si zapisal vse pripombe in se seveda veselim tudi predloga ostalih kolegov. Bom skušal oblikovati besedilo ga posredoval prevajalcem. Mislim, da bomo besedilo, ki ga imamo trenutno na voljo, lahko še izboljšali. Če pa to ne bo dovolj, lahko kasneje besedilo še spremenimo s pomočjo predlogov sprememb. Če nam je to všeč ali ne, to je trenutno najbolj aktualno vprašanje. To je tudi vprašanje, ki državljane najbolj zanima. Predvsem pa je treba poskrbeti za boljše izkoriščanje in uporabo smernic. Hvala. Much, uh, Hvala, gospod Ori. Preden gremo na naslednjo točko, pa pozdravljam skupino obiskovalcev iz Oberviejeja. To je skupina obiskovalcev gospe Beres. Naslednja točka pa se nanaša na netipične pogodbe, zagotovljene poklicne poti, prožno varnosti in nove oblike socialnega dialoga. Gospa Grün, izvolite. Euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kar zadeva poročilo o netipičnih pogodbah, naj povem, da ostaje naš cilj pogodba za nedoločen čas. je pa treba stvari prilagoditi tudi trgu dela. Ugotavljamo, da obstajajo različne pogodbe v državah članicah. Storiti je treba vse za to, da preprečimo zlorabe, ki smo jih že omenjali. V vseh teh netipičnih pogodbah je treba ohraniti fleksibilnost za podjetja in istočasno tudi neka jamstva za delavce, ki podpišajo takšne pogodbe. Zakaj gre pri netipičnih pogodbah? Tu združujemo različne oblike. Komisija bo zagotovo predlagala še kaj dodatnega, zato da se nekoliko poenostavi vse tisto, kar danes že obstaja. Poglejmo si, kaj obstaja v državah članicah, kakšne dobre prakse so na voljo. Predvsem pri prožni varnosti je Danska veliko storila, imamo tudi druge pogodbe na voljo, ki bi lahko bile zelo zanimive. Kriza je nekoliko okrepila to potrebo po fleksibilnosti pogodb, nestandardnih pogodb, čeprav sem že omenila, da je naše glavno pravilo pogodba za nedoločen čas. Nekdo, ki je izgubil delo, mora čim hitreje ponovno najti novo delovno mesto. V Franciji ugotavljamo, da daljše kot je obdobje brezposelnosti, težje je najti delo. Poleg tega netipične pogodbe lahko v določenem trenutku ponudijo dober odgovor in omogočijo brezposelnemu, da se vrne nazaj na trg dela. Ugotavljamo tudi, da prihaja do nezakonitega dela. Če bomo bolje uokvirili netipične pogodbe, če bomo predlagali nove, drugačne pogodbe, bomo verjetno lahko preprečili tudi nezakonito delo. Kar zadeva prožno varnost. Tu imamo v mislih prožnost za podjetja in varnost za delavce, za zaposlene. Na to temo se tudi nanaša poročilo na lasno pobudo. Razumeti moramo, da podjetja, to za njih velja še toliko bolje v današnjem času, težko predvidevajo prihodnost na trgu dela sploh za daljše obdobje vnaprej. Podjetja tudi ne morejo potem ponuditi pogodb za nedoločen čas, ker ne poznajo dovolj dobro situacije na trgu dela. Pružna varnost bi lahko bil ustrezen odgovor v tem nekoliko težavnem obdobju, gre pa seveda za prehodni ukrep. Kar zadeva nove oblike socialnega dialoga in tako naprej. Nestandardne pogodbe ne smejo biti razlog za zlorabo nestandardne pogodbe bi tistim osebam, ki ne morejo delati, ker naprimer skrbijo za druge osebe, zato ker nimajo na voljo dovolj časa, nudijo odgovor. Nestandardne pogodbe vseeno zagotavljajo delo, vendar tem osebam omogočajo tudi veliko lažje usklajevanje med zasebnim in poklicnim življenjem. Kar zadeva zanesljive poklicne poti, Te so predvsem namenjene zagotavljanju pravic delavcev. Delavci morajo imeti enake pravice kot tisti, ki imajo sklenjene tipične, standardne pogodbe. Razmišljali smo tudi o novih oblikah socialnega dialoga. Bistvenega pomena je, da se vzpostavi dialog s sindikati, ki dobro poznajo delo ki morajo tudi biti vključeni v celoten proces socialne politike. Toliko v uvod. Ne vem, gospod predsedujoča, želite, da takoj odgovorim na predloge sprememb, ki so jih kolegi uložili ali naj, najprej počakam na razpravo? Dobro, bi bilo, če najprej organiziramo razpravo, potem pa bomo videli na podlagi pripomb, kaj se dogaja s predlogi sprememb. Najprej gospod Koferati. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predlog gospe Gruni je dober predlog. Ni zanimiv samo zaradi tega, ker podaja analizo trenutne situacije, temveč vsebuje tudi nekatera načela, ki se meni zdijo bistvenega pomena, če želimo vzpostaviti pozitivno sodelovanje pri nadaljnem oblikovanju tega besedila. Zato bi rad omenil samo nekaj vidikov, ki so sicer prisotni v tem besedilu, ki pa se mi zdijo vseeno zelo pomembni. Ko govorimo o nestandardnih pogodbah, o netipičnih pogodbah, se moramo zavedati, da je naš cilj to, da se podpiše čim več pogodb za nedoločen čas. Te pogodbe pa so lahko različnih oblik. Te različne oblike pa morajo upoštevati nekatera zelo jasna pravila in ne smejo biti zlorabljena kot nek instrument, s katerim se zmanjšajo stroški v podjetju. Mislim, da je zelo pomembno osebam dati možnost izbire, tudi skladno z njihovim načinom življenja. Nekatere osebe raje delajo določen čas pod drugačnimi pogoji, kot so delali njihovi starši ali stari starši pomembno je, da se tudi ta subjektivni vidik posameznika upošteva v zadostni meri. Pogodba za nedoločen čas je tipična pogodba in te pogodbe moramo vedno obravnavati kot pogodbe, ki zagotavljajo nek določene elemente, kakovostno delo, predvidljivo delo, ne glede na to, kakšno delo kdo opravlja. Zato je to pomembno tudi pri usposabljanju. Ne gre samo za prehajanje z ene oblike na drugo obliko pogodbe, temveč bi morale te različne pogodbe omogočiti tudi dodatno usposabljanje. Tisti, ki je delal v šoli in je, oziroma tisti, ki se je šolal, je potem lahko 20 let opravljal svoje delo. Danes pa so se stvari spremenile, zato se moramo kot posamezniki skozi celotno življenje stalno učiti, za kar pa potrebujemo tudi ustrezna usposabljanja. Evropska gospodarstva so včasih močno pogojena zaradi, oziroma pod pritiskom zaradi nezakonitega dela. Oblike nezakonitega dela se med seboj razlikujejo. Imamo strogo nezakonito delo, kjer se zaposlujejo tujci. Potem imamo črno, delo na črno, ki se nanaša na delo brez pogodbe, brez poštovanja zakonodaje dela. Zato se mi zdi, da bi morali imeti na voljo tudi ustrezne ukrepe za preprečevanje in preganjanje to vrstne negativne tipologije pogodb. Tudi zaradi tega, ker se s tem niža konkurenčnost ker se s tem škoduje odnosom med podjetjem. Potrebujemo več različnih instrumentov in zelo specifične politike, ki bodo namenjene preganjanju nezakonitega dela. Že prej sem rekel, da bi morali kakovost dojemati kot enoten skupen cilj. Enako velja tudi za pravice, za temeljne pravice delavcev. Delovne pravice morajo biti univerzalne in tudi priznane kot take. Tako za tiste, ki delajo na podlagi pogodbe za nedoločen čas, kot za tiste, ki delajo na podlagi netipične pogodbe. Le tako bomo lahko storili več v boju proti lažnim netipičnim pogodbam. Nekateri, na primer, uporabljajo tudi vajeništvo za to, da se zmanjšajo stroški, da se ne upoštevajo pravice posameznikov. V vseh evropskih državah danes obstaja volja za to, da se prizna univerzalnost pravic, tudi v zakonodaji, vendar ne smemo nikori pozabiti tudi na pomen sindikatov. Pogodba je kolektivna pravica, pomembna pravica. Poleg tega moramo imeti možnost, da se svobodno zastopamo in odločamo. To je ne samo element državljanskosti. Mislim, da bomo s tem okrepili tudi socialni vidik. Gospa Gruni je podala svoj predlog, uloženih bo tudi nekaj predlogov sprememb. In ti predlogi, ki so jih podali kolegi, se mi zdijo dobri, ker bodo dopolnili argumentacijo, ki je bila predstavljena najti moramo nove rešitve, odpreti nova okna in vrata. To področje pa je zelo občutljivo in moramo poštevati tudi svoje izkušnje. Hvala. Gospa Steinbrück. Najlepša hvala, drage kolegice in kolegi. Jaz sem najavila že v prejšnji točki dnevnega reda, da se zelo zauzemam za to, da uh, uredimo uh, delovna razmerja in da se od tega ne oddaljujemo. In ne smemo samo govoriti, mi moramo sprejeti ukrepe, konkretne ukrepe. Eh, dala sem že nekaj predlogov sprememb, ki se nanašajo na redno delovno razmerje, tako da bi odpravili eh, nesorazmerje med tipičnimi in netipičnimi pogodbami, eh, kjer se redne delovne razmere zamenjujejo z atipičnimi. In to zadeva vse poklice in tu ne gre samo za več e, inštitucij, gre tudi za delovni čas, ki bi omogočal, da se e, ženske z družinami lahko vključijo v trg dela. To pa, torej, te težave pa lahko e, rešimo samo tako, če bolj zavarujemo delojemalce. Hvala. Tak for det, fru formand jeg synes, det er meget vigtigt at, at understrege, at hvis man vil have en flexicurity i balance, så er man nødt til at have Men se zli, zelo pomembno, da pomislimo na to. Če hočemo prožnost, torej prožnost na trgu dela, potem moramo poskrbeti tudi za socialno varnost. In to pomeni v tem primeru, da če zgubite službo, eh, dobite še vedno dovolj sredstev, eh, da lahko preživite. In eh, ne samo, da sedite doma, temveč, da se izobražujete naprej, tako da bi lahko našli poklic, delovno mesto tudi v kakšnem drugi panogi. To gre za aktivno politiko trga dela in morali bi imeti načrte za vse brezposelne in morali bi biti eh, ustanove, na katere bi se lahko brezposelni obračali. Če bomo to vse dosegli, potem bomo imeli tudi veliko prožnost na trgu dela in bomo to lahko dosegli. Mi smo investirali toliko finančnih sredstev v politiko trga dela, potrebujemo 6,5 odstotkov eh, bruto domačega proizvoda za socialno politiko. In zato imamo tudi zelo eh, prožno delovno silo. Če pogledamo po Evropi, če pogledamo po eh, delovnih trgih, torej v Evropi, bomo videli, kakšne čudne pogodbe vse obstaja, da ljudje delajo pod nemogočimi pogoji, da so zelo slabo plačani. In pomembno je, da brezposelni eh, ne padejo med dva stola, eh, da eh, ne izpadejo iz različnih smernic oziroma ured. Imamo različne eh, smernice, direktive, ki navidezno rešujejo probleme. Oziroma v obstoječe eh, direktive bi lahko marsikaj dodali. Zato upam, da bo poročevalec to tudi podprl. In pomembno je, da lahko uporabimo prožno varnost, da bi rešili probleme. Seveda, s tem se ne da vsega rešiti. Če pa nimamo socialne varnosti, potem zagotovo ne funkcionira niti model prožne varnosti. Hvala lepa. You, uh, hvala lepa, gospod Bak. Ja, ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi rad povedal, da Eh, gospa poročevalka ni govorila v svojem poročilu samo o problemih, temveč je dala tudi zelo dosti pobud, zato ji čestitam k temu poročilu. Načelno, kot moji predgovorniki, sem mnenja, da mora biti standard, da dobimo dolgoročne eh, delovne pogodbe, ne pa tako, kot se zdaj dogaja zaradi krize eh, in ko imamo vedno več netipičnih pogodb problemi so znani, manj eh, bolniškega zavarovanja, manj možnosti dodatnega usposabljanja, eh, vse težave vplivajo tudi na zdravje in varnost na delovnem mestu. In moram reči, da tu bi se morali zamisliti, če nam kolegi iz komisije eh, pravijo, da v svojih razmišljanjih o pokojninah eh, gredo v smer, da bi netipične pogodbe postale standard. Eh, to se pravi, da prestrukturiranje eh, vsega tega ne upoštevajo. Moram reči, da eh, sem sam prepričan, da to ni prava pot. Eh, Jaz mislim, da bi se morali boriti proti nezakonitemu eh, delu, kot je bilo že večkrat rečeno, kajti to ne vpliva samo na ljudi, temveč vpliva tudi na zavarovalne sisteme v Evropi. Menim, da krize ne smemo izkoristiti, da bi uh, imeli vedno več netipičnih pogodb. Jaz mislim tudi, da različni ukrepi, ki so bili zdaj sprejeti zaradi krize, da ti ukrepi bi morali varovati delavce in ne bi smeli predstavljati samo netipičnih pogodb. Torej, obstajajo tudi druge rešitve, ki je bilo potrebno upoštevati. Hvala. Lepša hvala. Gospa predsedujoča, tudi jaz bi spregovorila o vprašanju, kaj je pravzaprav cilj tega poročila. Mnenja sem, da cilj tega poročila mora biti izjava tega odbora, ki pravi, a normalne pogodbe so pogodbe za nedoločen čas. E, to je pravzaprav rezultat tega, kaj so nam e, dale študije, ki smo jih naročili, torej ka, eh, pokaže nam, eh, kaj, kaj se zgodi, če postanejo pogodbe za določen čas pravilo. Od tega dela se potem ne da več živeti, dolgoročno ni tudi eh, socialnega zavarovanja. Sistemi socialnega zavarovanja so vedno slabši, tudi sistemi pokojninskega zavarovanja ne dajo več potrebne varnosti in dodala bi še en vidik, o katerem bomo govorili tudi v mojem poročilu, namreč dejstvo, dejstvo, da če imamo samo še pogodbe za določen čas, da ne bomo imeli več situacij, da bi lahko v času e, dela eh, se dodatno usposabljali. In eh, strokovno osebje. E, Jaz prihajam iz regije, ki je siromašna regija in tam eh, se dogaja, da imamo novo tehnologijo, ki odpira nova delovna mesta, ampak nimamo strokovne delovne sile, zato ker eh, strokovna eh, delovna sila ni zainteresirana za pogodbe za določen čas, grejo tja, kjer dobijo pogodbe za nedolečen čas. Zato mislim, da eh, je zelo dobro, da je gospod Öri vključil tudi ta vid vidik. Kar zadeva delovno silo, mi moramo njim eh, eh, vzpostaviti dobre delovne pogoje, ker če so pogoji tako slabi, delovno sile ne bomo dobili. Jaz mislim, da bi bilo treba o tem torej razpravljati in zato sem mnenja, da bi to, kar se kaže v tem poročilu, morali bolj jasno opredeliti, ker bi lahko nekateri to napačno razumeli. Torej, če na hitro pogledaš, imaš občutek, da so pogodbe za določen čas eh, non plus ultra, eh, vendar moramo to tendenco eh, odkloniti in se moramo jasno zavzemati za pogodbe za nedoločen delovni čas. In to pomeni stabilno delovno razmerje. In to je tudi možnost za nadaljno usposabljanje strokovne sile. Hvala. Thank you, Mr. Ori. Hvala lépa, gospod Őri. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti Pascal Güni za odlično upravljeno delo na tem dosjeju. To je pomembno poročilo. Vendar pa se žal ne strinjam z vsemi pripombami, ki sem jih slišal od spoštovanih kolegov. Moj občutek ni, da so vrednote preveč podarjene. Kajti eh, samo besedilo govori o pogodbah za nedoločen čas. Ampak eh, mi živimo v hitro spreminjajočem se svetu, kjer je konkurenca globalizirana. Ne glede na to, ali so nam pogodbe za določen čas všeč ali ne, se moramo soočiti z dejstvom, da atipične pogodbe postajajo vedno bolj pogoste. Tisti del, ki mi je pa res zelo všeč v tem poročilu, eh, pa je ta, eh, tam, kjer najdemo opis situacije brez sodb. Poskušali bomo najti oziroma uvesti nekaj reda v to delo. Delitev bremen je povsem neurejeno, sploh ni jasno, kdo je odgovoren za kaj, kdo je odgovoren za varnost in zdravje pri delu. V bistvu gre za brez brezpravno ozemlje, kjer nihče ne ve, kdo je odgovoren za vse. Ne bi se spuščal v razprave, kaj je dobro, kaj je slabo. Ampak poglejmo si, nekdo, ki ima netipično pogodbo, kakšne so njegove obveznosti in kakšne so njegove pravice. Enak pristop moramo imeti kot pri običajnih pogodbah. Tako je tudi zapisano v delovni zakonodaji. Kajti trenutno imamo pravila, ki določajo obveznosti in pravice ljudi, ki delajo na podlagi običajnih pogodb. Ampak enako bomo morali narediti tudi v primeru netipičnih pogodb. Če nam je to všeč ali ne, kajti teh je vedno več. V teh eh, mesecih se je izgubilo veliko delovnih mest. Ta delovna mesta eh, se ne bodo nikoli vrnila in veliko ljudi, ki bo ponovno našlo delo, bo to delo našlo v, na netipičnih delovnih mestih. Gre za poročilo, ki gleda naprej v prihodnost in skuša najti odgovore na nove izzive. Hvala. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Jaz mislim, da gospod Öri je opozoril na zelo pomembno e, temo. Gospe Gruj ni prisrčna hvala za to odlično poročilo, ampak obstaja nekaj, kar velja za vse. Imamo različne osnove, imamo različne možnosti delovanja, imamo različne možnosti, eh, katere sisteme uporabljati. In to, da smo se zedinili, eh, je eh, rezultat tega, da nas je to poročilo spodbudilo, da nekaj naredimo. Eh, opozorjeno je bilo na to, da je treba ustrajati na temi polna zaposlitev. To bi bilo seveda zelo lepo, ampak kaj se bo pol zgodilo? Na številnih področjih ne bo več možna polna zaposlenost, zato ker je trg zelo zelo nesigurn zato ker ne vemo, eh, kaj narediti, kakšni dejavniki se bodo pojavili, kakšna je položaj v posameznih državah, članicah, da dialog povsod še ni bil tako uspešen. Eh, kaj se bo potem zgodilo? Ne smemo reči, da polno zaposlenost kot parola, ki jo kot moštranco nosimo pred seboj, temveč da rečemo tam, kjer je potrebno, eh, moramo nekaj narediti, pri tem pa upoštevati različne delovne razmere. E, torej, če je e, to delo za določen čas, mora biti to kvalificirano. Ljudje morajo imeti pogodbe, e, s katerimi se strinjajo, kjer rečejo, mi smo del razvoja, mi imamo prihodnost. To sodi zraven. Imamo različna področja, imamo različne regije. In eh, popolnoma pravilno je bilo eh, rečeno, da obstajajo regije, kjer so ljudje srečni, če sploh dobijo kakšno delo in seveda potem jih drugi eh, delodajalci izkoriščajo. Moramo imeti čim bolj prožni inštrument. Mi imamo zelo veliko odgovornost za okvirne pogoje, ki jih moramo ustvariti. Tako, da bi pogodba za nedoločen čas bila uh, redna pogodba, torej standard. Ljudje so, morajo biti v položaju, da lahko izbirajo. To bi bilo lepo, ampak ne rabimo poročila, kjer bi opredeljevali samo cilje, moramo upoštevati realnost. E, Oli Kristensen sem zelo uh, hvaležen, eh, kar zadeva prožno varnost, smo se vsi od njega marsikaj naučili, ker je pripravil odlično poročilo. Torej, moramo imeti poleg dovolj prožnosti tudi dovolj varnosti in zato se vsi zavzemamo. In moramo reči, da je potrebno, da pride do socialne varnosti. To mora postati realnost. In uh, pomemben element so socialni partnerji. Oni morajo biti čim bolj močni. Mi bi hoteli doseči, da se lahko dobro dogovarjajo o tarifah in da se na evropski ravni vodi pomemben socialni dialog. E, to so močni partnerji. E, in to je dobro, da jih imamo, ker če bi imeli samo enega, potem ne bi e, e, prišli do nobenih pametnih rezultatov. E, mi moramo tu nekaj narediti, mi moramo e, ločiti e, zakonite delodajalce od nezakonitih, tistih, ki zaposlujejo ljudi na črno. Mi smo rekli, da ne sme priti v poštet, da v gradbeništvu ocenjujemo in da rečemo v nekaterih državah, tu sodeluje policija, carina, da bi odkrila delavce na črno, potem pa nekateri trdijo, da je to vmešavanje v prost eh, pretok delovne sile. Ne, mi potrebujemo zagotovilo, da bo, imamo potrebno povsod socialno varnost in moramo imeti tudi pameten nadzor. Če bomo to uspeli, potem bomo naredili korak naprej in potem ima to tudi šanso na uspeh. E, torej, najlepša hvala e, poročevalcu za to poročilo, ker sem prepričan, da bomo na tej poti lahko prišli do uspeha. Hvala lepa. Mr. Kolegica Mann me v razpravi narobe razumela, ampak to je bilo verjetno v redu tako. Eh, pri, eh, kar zadeva naše imeni, bo mi tudi verjetno še kaj padlo na pamet. Jaz se strinjam eh, v eni točki z njo in sicer poročilo gospe Gruni je dobra osnova, Ampak to je ravno to, kar je pomembno, kolegica Mann. Če bi komisija vzela na znanje, eh, kako dobri so naši sklepi tu v parlamentu, torej če bi to naredila, potem ne bi prišlo do takšnih smernic, kot jih imamo zdaj, temveč bi bile dosti bolj konkretne kar imamo v poročilu gospe Gruni, je dobra osnova, o določenih zadevah pa se moramo še dogovoriti. Jaz mislim, da je to poročilo možno še precej popraviti. Pri tem pa sploh ne gre, draga kolegica, manj za vprašanje eh, polne zaposlenosti, da bi to nosili kot moštranca pred seboj. Ne gre za to, da eh, zmanjšamo število netipičnih pogodb. NLP, eh, ker trenutno zgleda tako, da bodo netipične pogodbe postale standard, eh, pogodbe za nedoločen čas pa izjeme. Eh, v nekaterih delih sveta je to že realnost, naprimer na japonskem, mi pa ne bi hoteli priti tja. Gre za to, da bi pogodbe za nedoločen čas postale standard. Jaz sicer nimam nič proti, če hočejo ljudje delati na osnovi netipične pogodbe. Jaz eh, na področju kovinske, lesne in tekstilne industrije sodelujem v dogovorih o tarifnih pogodbah in vem, da je težko najti skupni imenovalec, ampak mi ugotavljamo vedno znova, da imamo več eh, nesigurnosti in da od zaposlenih eh, zahtevamo več prožnosti. In to so zadeve, o kateri bi bilo treba v tem poročilu govoriti, da bi to uredili. Če kolega Öri pravi, da eh, bi zaposleni na temelju netipiče pogod morali imeti iste pravice in dožnosti, pravim, da, eh, dragi Öri, eh, obveznosti ja, ampak pravice ne, ker pravice morajo biti nekje zapisane, da jih lahko nekdo uveljavlja. Eh, če je nekdo zaposlen na osnovi netipične pogodbe in potem zahteva svoje pravice, ga bodo odpustili, torej ne bo imel dela za naprej. E, naprimer tudi volitve v predstavnike e, svetov delavcev. Situacija za nekoga, ki ima netipičen pogodbo, je popolnoma drugačna kot za nekoga, ki ima pogodbo za nedoločen čas. Poleg tega gre tudi za vprašanje statusa in jaz mislim, da vse te zadeve bi lahko v okviru poročila gospe Gruni še popravili. Obstaja cela vrsta eh, predlogov sprememb in moram reči, da bi morali upoštevati tudi to, kar so ministri za delo 2007. Eh, Evropa potrebuje eh, napore, da bi dosegla boljša delovna mesta, poštene plače, eh, zdravstveno in socialno varnost, poštene delovne pogoje, zaščita, to so zadeve, ki so nujno potrebne, da bi bodo državljani eh, akceptirali Evropsko unijo. Torej, ministri za delo so bili že tako daleč, da so to eh, opredelili, zdaj mi ne bi smeli zaostajati za nami in morali bomo paziti na to, da tega tudi komisija ne bo delala. Um... Najlepša hvala. Tudi sama imam nekaj komentarjev. Ta razprava kaže naslednje. Če je atipično delo izbira, potem s tem ni problema. Ampak problem nastane, če se takšno delo usiljuje ljudem. In v tem duhu sem napisala tudi svoje predloge sprememb o neodvisnih eh, profesionalnih delovcih, kajte ti so običajno izpuščeni. Pet do deset ljudi eh, dela kot eh, neodvisnih delovcev in se tako tudi odločijo ne kot SPE, ampak kot eh, samostojni delavci. In ti ljudje nimajo možnosti vplivanja na zakonodajni eh, postopek in to moramo rešiti. Potem nekateri ljudje se odločijo za Eh, za časno delo, za netipično delo, zato ker imajo uh, družinske obveznosti, ker morajo skrbeti za koga. In zato ne smemo omejevati netipičnega dela tistim, ki ga potrebujejo. Ali gre za skrb in njego eh, starejše osebe ali otroka, ampak spet, glavna stvar tukaj je izbira oziroma odločitev. Eh, vsi ne, vse netipične pogodbe seveda niso nepravične, nekatere so in mi se moramo osredotočiti na tiste, ki eh, predstavljajo določene zlorabe. Ravno tako moramo napasti tudi delo na črno. Ne moremo pa kar pavšalno trditi, atipično je slabo, pogodbe za nedoločen delovni čas eh, so pa dobre kajti tudi ljudje, ki delajo na podlavi pogodbe za nedoločen čas, so lahko izkoriščani. Ravnovesje potrebujemo. Če gre za prosto, eh, voljno odločitev za netipično delo, je v redu. Ampak vse države članice nimajo tradicije eh, pogajan, kolektivnih pogodb in zato moramo povdariti, da tam, kjer obstaja možnost kolektivnih pogodb, Eh, atipično delo deluje, kjer pa tega ni. In ne smemo predpostavljati, da ima vsaka država članica enako tradicijo in ne smemo na eh, pogodbo za poslitvi gledati samo na en način. Tam, kjer so socialni partnerji vključeni v razprave, je boljše. Ampak tam, kjer eh, take zastopanosti ni, je treba omogočiti tudi drugim, da eh, so vključeni v ta proces. In sedaj eh, me zanima, če bi želeli kaj odgovoriti na to, kar je bilo povedano. Hvala lepa, gospa predsedojoča in hvala vsem kolegicam in kolegom za njihove pripombe in tudi najlepša hvala za predloge spremen. Poskušala bom vsem odgovoriti gospod Koferati, vi ste uložili kar predvsej predlogov sprememb. Vsakič ste rekli, da moramo omenjati tudi krizo. E, sama sem krizo omenjala večkrat, dvakrat ali trikrat se mi zdi, tudi v obrazložitvenem memorandumu to poročilo, po moje, pa ne sme govoriti samo o krizo, kajti atipične pogodbe obstajajo tudi v drugih obdobjih, ne samo v obdobju krize. Zato bi eh, stalno omenjanje krize imelo reduktivni učinek. Potem ste nas tudi spomnili na to, da se daj postajo pogodbe za določen čas pravilo. Omenjali ste vse življenjsko učenje, to je bistvenega pomena, potem delo na črno in pa eh, kolektivne pogodbe. Seveda. En predlog spremembe je takšen, ki ga nisem dobro razumela in ga bom še enkrat povprašala za pojasnilo. Potem je pa tu še en predlog, s katerim se zelo strinjam. Eh, tu gre eh, za eh, uravnoteženje družinskega življenja in poklicnega življenja in v takšnih primerjih je lahko atipična pogodba rešitev. Gospa Regnar, dobro sem slišala, kar ste rekli. To, kar me je pa šokiralo, je pa to, da zahtevate, da se ob toži atipične pogodbe. Ne, treba jih je urediti za zakonodajo. Ne sme se jih obsojati oziroma eh, napadati. Treba jih je urediti z ustreznim okvirom in to je tudi namen tega poročila. Ne smemo dopuščati, da se bodo pogodbe pisale kar tako, in da se bodo zaradi tega naši zaposleni znašli v težavah, eh, zlasti v smislu socialnega varstva. Gospod Kristensen, govorili ste o večnamemnosti oziroma polivalentnosti. Se strinjam z vami. Vsak od nas je najprej začel z določenim delom, takrat smo mogoče mislili na začetku, da je to naš poklic za življenje, potem pa so se stvari spremenile. Človek večkrat zamenja delo, zamenja službo in seveda je zaradi eh, tega vse življensko usposabljanje bistvenega pomena. Vse življensko usposabljanje je pomembno za tiste, ki niso zaposleni, za tiste, ki so zaposleni, kajti vsak se lahko Eh, od danes na jutri znajde v situaciji, ko mora spremeniti delo. In vse življensko eh, usposabljanje povečuje zaposljivost. Zato moramo vedno imeti pred očmi vse življensko usposabljanje. Omenjali eh, ste tudi neprave oziroma lažne samozaposlene. Tega statusa danes več ne bi smelo biti na ravni Evropske unije ali ste zaposleni, ali ste samo zaposleni, ampak človek ne more biti nekaj vmes. In seveda ti, ki so v nekaj vmes, povzročajo veliko težav. Gospod Bar, govorili ste o socialnem varstvu in o socialni varnosti, se strinjam v celoti. Lani smo v eh, Franciji predvideli sistem za osebe, ki zapuščajo podjetja, eh, da prenesejo dodatno zdravstveno zavarovanje in da to zdravstveno zavarovanje obdržijo tudi nekaj mesecev potem, ko so eh, zapustili delo. Eh, v tem smislu bi morali, morali razmišljati tudi pri netipičnih pogodbah, zato da bi eh, situacijo naredili bolj stabilno. Potem so tu še pokojnine in v svojem poročilu sem imela pred očmi vse to. Zlasti sem eh, imela pred očmi brezposelne. Slišala sem tudi argument, ki pravi, da krize ne smemo izrabljati za to, da se eh, poveča število netipičnih pogodb. S tem se strinjam. Kriza je seveda prinesla nekaj novih težav in eh, zmanjšala je tudi možnost izbire. Na področju prometa pred tremi, štirimi leti so šoferi, ki so bili polno zaposleni, eh, se odločali za začasno delo, ker so bili bolje plačani. To je bila njihova odločitev. Danes pa ni več tako. Danes je delo težje na, najti in to moramo tudi upoštevati. Potem, kolega eh, Reuter, govorili ste tudi o pogodbi za določen čas, ki naj bi postajala pravilo, ampak tudi v samih podjetjih. Mislim, da to ni rešitev, kajti motivacija ni ista. Potem eh, permanentno eh, usposabljanje, vse življensko usposabljanje, pokojnine, seveda. In cilj tukaj je, in to ponavljam, cilj je, da te pogodbe uredimo z zakonodajo. Še pa zahvaljujem se ti za podporo temu poročilu tako kot je bilo rečeno, eh, razmišljati moramo tudi o prihodnosti, o tem, kaj se bo zgodilo po krizi. To sem si zabeležila. Čeprav je sedaj prišlo do izboljšanja situacije, so podjetja še vedno zaskrbljena zaradi krize, ne vedo dobro, kakšni bodo njihovi prihodni trgi. O izboljšanju gospodarske situacije bomo lahko eh, govorili šele čez nekaj časa, ampak prav gotovo bodo atipične pogodbe še vedno obstale in zato moramo narediti vse, da jih bolje uokvirimo. Tomas Mann, zahvaljujem se ti res iz srca. Tvoji predlogi sprememb so zelo zanimivi, zlasti tisti, ki se nanašajo na delovni čas. Hvala, da si me spomnil na to. Potem definicija atipičnega dela, mislim, da sem nekaj o tem že povedala, ampak na vsak način bo treba pripraviti kompromisne predloge in te kompromisne predloge bom predstavila tudi drugim. Potem gospod Hendl. Hvala. Vaši predlogi sprememb so se mi zdeli dokaj pesimistični, ampak ste me pomerili s tem, kar ste rekli. Upam samo to, da se bomo lahko dogovorili o kompromisnem besedilu, kajte kot veste, moj končni cilj je zagotoviti polno zaposlenost in pa eh, pogodbe za nedoločen čas za vse. To ni politični eh, dogovor. Še, eh, danes sem eh, še vedno direktor direktorica za kadre v enem podjetju, se pravi, se s temi problemi stalno srečujem. Kar pa zadeva socialni dialog, eh, govorili ste o sezonskih delavcih oziroma o delavcih za določen čas, ki pa nimajo te možnosti. V Franciji smo sprejeli zakon leta 2008 in zahvaljujoč temu zakonu lahko delavci za določen čas sodelujejo pri eh, glasovanju v podjetju Socia in v socialnem dialogu. V, v socialnem dialogu se morata srečati delavec in delodajalec in to čim večkrat, zato da skupaj najšeta rešitev. Gospa Lin, z vašimi predlogi spremem sem imela nekaj težav. Ko sem to povedala že prej, ali je nekdo samozaposlen ali je zaposlen. Te oblike atipičnih pogodb, eh, fleksibilne varnosti, to se nanaša na zaposlene. V Evropskem parlamentu si bo prej ali slej treba zastaviti nalogo, da se pripravi eh, poseben eh, tekst, ki bo pokrival samozaposlene, kjer bomo rešili tudi problem lažnih samozaposlenih. Ampak meni se ne zdi, da je moje poročilo pravo mesto za to. Če pa želite o tem razpravljati, pa lahko o tem govorimo. Še enkrat ste povdarili tudi pomen socialnega dialoga, različne tradicije držav članic, s tem se strinjam, ampak eh, dialog eh, povsod na vseh nivojih je bistvenega pomena, tak dialog potrebujemo. V največji možni meri moramo zagotoviti udeležbo uslužbencev v naših podjetjih eh, skupaj z njihovimi vodji. In najlepša hvala, upam, da se bomo uspeli dogovoriti o kompromisnem besedilu. Najlepša hvala. Nobenega dvoma ni, da bomo nekateri od nas z vami pozneje govorili, da rešimo ta odprta vprašanja. Potem 2. junija bo glasovanje v eh, odboru za zaposlovanje, potem pa na junijskem plenarnem zasedom, potem naslednja točka, eh, dostop do trga eh, dela mladi z okrepitvijo statusa med pripravništvo, delovno prakso in vajništvo. Gospa Tu Ruden. Hvala lepa. Najprej se vsem za, želim zahvaliti za njihovo delo in za veliko število predlogov sprememb. Mislim, da bomo uspeli doseči kompromis v, na tem besedilu. Eh, Predvsej predlogov sprememb je takih, ki kaj dodajajo in to zelo cenim. Potem so pa drugi predlogi sprememb, ki prinašajo manjše ali večje spremembe mojemu besedilo. O tem se lahko pogovorimo na sestanku s eh, poročevalci v senci. Sedaj pa najpomembnejše deli besedila. Uvodna izjava E. Diskriminacija mladih, zlasti mladih žensk se omenja v tej uvodni izjavi. Tukaj sem sama uložila eh, predlog spremembek Eh, in eh, tudi drugi kolegi so se mi pridružili in tu vidim veliko možnosti za kompromis. Uvodna izjava F, ta otegne biti nekoliko kontroverzna, nekoliko sporna in tukaj smo dobili predvsej predlogov sprememb. Naj poskušam razložiti, zakaj sem napisala ta del besedila tako, kot sem ga. Zame gre tu za ključno vprašanje. Zakaj sem formulirala vprašanje? eh, predlog spremembe in omenila Združeno kraljestvo Francijo in eh, Združeno kraljestvo in Dansko. To ni bilo zato, da bi s prstom kazala na te države, ampak želila sem pokazati primere, ki niso tako dobri za mlade v Evropi. Verjetno eh, bi lahko našli še druge primere, ampak iz prijaznosti sem omenila svojo državo. Kaj ti menim, da je zelo pomembno da govorimo o tem. V glavnem gre za plače, za nadomestila, za brezposelnost. In mislim, da bi se morali soočiti z vprašanjem nizkih minimalnih eh, plač s problemom nedostopa do dajato. Eh, gospod Helmer in drugi so dali eh, predlog spremembe. In mene zanima, zakaj želite črtati te konkretne primere. Mogoče bi bilo dobro, da slišim vaše argumente, potem pa upam, bomo problem lahko rešili. Prvi odstavek. Gospod Helmer je predlagal, da črtamo del, ki pravi, da bi eh, politika morala izhajati iz pristopa slonečega na pravicah. Zame je to ključni odstavek in tega ne morem podpreti, torej vašega, eh, vašega predloga ne morem sprejeti. Drugi odstavek, zelena delovna mesta, tu sem sama pripravila predlog spremembe, zato ker tak, moramo razmišljati tudi o sektorju in o oblikah eh, delovnih mest, ko govorimo o večji zaposlenosti mladih tretji odstavek, tu je bilo vloženih predvsej predlogov sprememb. Gospod Aci podpiram, eh, ona predlaga, da se vključijo subvencije za zaposlovanje in pa tudi programi mobilnosti za mlade strokovnjake. Sama sem uporabila izraz efficient incentives. To so lahko tudi nizke minimalne plače, ampak vesela sem, da, uh, je, da so problem rešili uh, predlogi sprememb. Potem četrti odstavek, zagotoviti finančno pomoč. Uh, ta mandma mi je zelo všeč. ESF in pa rezerviranje denarja. Videla sem, da je veliko članov se strinjalo s uh, tem, da se rezervira denar, mislim, da bomo tu našli rešitev. Odstavek šest. Predlog gospoda Popakisa, da bolj povdarimo praktične vedike, vedike eh, študijskega programa, eh, ta, ta predlog se mi zdi zanimiv. Kaj ti? ta razlika med teo, e, ta razkorak med praktičnim in teoretičnim delom je za nekatere zelo e, tež, e, težka zadeva in tu bi se morali osredotočati na boljše povezovanje med obema. Odstavek številka sedem naj nekoliko razložim. Tukaj je bilo veliko predlogov sprememb. Gre za pripravništvo. To ni zelo precizno napisano. Moramo razlikovati med pripravništvom in vajeništvom. In eh, pripravništvo je dodatno usposabljanje namenjeno mladim preko eh, izkušenj. To je namenjeno univerzitetnim študentom. Večina teh eh, pripravništev pa je sedaj postala neka neregulirana oblika dela mladih. V bistvu v takem primeru mladi predstavljajo poceni delovno silo za delodajalca. Ta problem je treba rešiti, po drugi strani pa imamo vajence oziroma vajeništvo. To je integrirani del eh, usposabljanja in izobraževanja, kot ga poznajo v Nemčiji in Avstriji, kjer imajo ta dvojni sistem. Problem pri vajeništvu pa je ta, da v času krize podjetja ne jemljajo uh, vajencev, zato ker nimajo dovolj dobička in je potem težko. Zato je vajeništvo zelo občutljivo na gospodarska gibanja. To lahko se zgodi, da so. Uh, da mladi nekje obtičijo v sistemu in ne morejo končati svoje izobrazbe. To sta dve različni področji, dva različna problema, ki jo je treba reševati na različne načine. Zato sem sedaj napisala dva odstavka, enega o eh, pripravništvu in sedaj se zahvaljujem Stevenu, ki je pripravil nekaj zelo konkretnih eh, predlogov sprememb in ki je tudi eh, omenil naše institucije ter jih pozval naj pokazajo pravo pot, tako za eh, vajeništvo, kot za pripravništvo. Bom pohitela, ker vem, da nimamo veliko časa. Potem pomoč. Več predlogov sprememb. Se opravičujem, naj pogledam še enkrat gre za brezplačno izobraževanje od osnovne šole do univerze. Mislim, da se o tem vsi strinjamo in zato sem zelo uh, srečna. Odstavka 11 in 12 govorita o prožni varnosti. Odstavek 12. Tu sem vključila štiri vrstice. To je uradna dikcija komisija, komisije. To so štiri uradni elementi prožne varnosti. Veliko članov je uložilo Eh, predloge sprememb in zato se bomo morali odločiti, ali bomo zadržali besedilo komisije in to bi pomenilo, da moramo eh, realizirati vse štiri elemente ali To je ena možnost, druga možnost pa je, da se odločimo za naše besedilo. O tem bomo govorili z poročevalci v senci. Potem, gospa Hirš povezuje razpravo z pokojninami. To se mi zdi pomembno, to je dobro. Odstavek številka 15. Tu želim podariti, da e, boljše otroško varstvo koristi zlasti mladim ženskam. In zato sem tudi napisala tukaj mlade ženske. Veliko ljudi je predlagalo, da e, uporabimo izraz starši potem mladinska jamstva oziroma garancije za mladino. E, on Eden od kolegov je e, predlagal, da bi te garancije morale biti dati takoj, ne pa po šestih mesecih. Kaj ti moramo najti takšno rešitev, ki bo korisna in izvedljiva. ne bi se želela spuščati v dodatne podrobnosti. Samo zadnja pripomba še. Z zanimanjem vas bom poslušala, seveda. Torej, še ena zadnja pripomba. Bila sem v Herezu, v Španiji, pred dvema tednoma na konferenci predsedstva o brezposelnosti med mladimi. Tam so bili predstavniki vseh držav članic, bili so predstavniki mladinskih organizacij iz vseh 27 držav članic. Ravno tako so bili prisotni predstavniki komisije in pa španskega predsedstva. Mene so povabili zato, ker sem se v eh, začetku povezala še španskim eh, predsedstvom zaradi tega poročila tudi. In lahko vam povem, da tudi v svetu zelo veliko delajo na brezposobnosti med mladimi. Dva zaključka. Ta postopek se sedaj prenaša eh, tudi na belgijsko in mačarsko predsedstvo. Začel se je tudi novi strukturirani dialog, ki vključuje tudi eh, svet mladih v odločanje in belgijsko predsedstvo bo imelo konferenco o odeležbi in eh, mačarsko predsedstvo bo imelo konferenco o ustvarjanju delovnih mest za mlade. Zato moramo razmisliti, kako bi se mi vključili v ta, eh, v ta eh, postopek. Oni so bili namreč čisto presenečeni, da je kdo iz parlamenta sploh prišel. In treba je izboljšati sodelovanje med institucijami. Jaz bi seveda še naprej želela sodelovati s svetom in komisijo, ampak mi dejansko ne vemo čisto dobro, kaj se dogaja v svetu in to je res škoda. E, velja pa tudi obratno. In to je e, zadnja stvar, ki jo želim povedati. O tem bi se želela pogovoriti še s poročevalci v senci in s predsedojočo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa. Predsedujoča, nisem vedela, da bom tako na vrsti. Uložila sem predlog spremembe glede črtanja. To bi lahko povzročilo težave nekaterim mojim kolegom, predvsem tistim bolj modrim. Skušamo namreč omeniti tudi minimalni prihodek za integracijo v Franciji. Ne moremo znižati tega minimalnega dohodka. predvsem ne pri mladih, ki so mlajši od 26 let. Dobro bi bilo, če bi imeli takšen minimalni dohodek za mlade. Vendar se mladi nažalost potem navadijo na ta minimalni dohodek in se nikoli ne vključijo v trg dela. Mladi bi morali čim hitreje zasesti delovno mesto ali se vključiti v usposabljanje, izobraževanje in tako naprej. Seveda imajo tudi mladi pri nas pravico do namestila za brezposobnost, tudi če so mlajši od 25 let. Imamo pa tudi koga, ki spohne dela, posebno prejema ta minimalni dohodek vključenosti. Zato sem rekla, da moramo biti previdni in mlade raje usmeriti v usposabljanje, v trg dela. Sicer ne bodo mladi storili nič v svojem življenju, mislim, da si bodo tako težko pridobili kakršnokoli dostojanstvo. Gospod Cerkas je predlagal, da se umakne ta del sama se s tem lahko strinja tudi s prostalim delom. Dostojno delo je treba zagotoviti mladim, usposabljanje in tako naprej. S tem se vse strinjam. Seveda se zauzemam za pripravništvo, vajništvo, prakso in tako naprej. Vendar bi morali študentom in mladim kot so mehaniki in tako naprej, morali dati priložnost jih praktično in teoretično usposobiti, še preden zasedejo neko delovno mesto. Mislim, da bi tu morali storiti več. Ampak ali imamo na voljo podjetja, ki bodo sprejela vse te mlade, to pa ne vem. Nekateri mladi bi sicer radi začeli z delom v podjetjih, pa ne najdejo podjetja. Kar zadeva pripravništva, plače pripravnikov, že včeraj sem to omenjala, pozorni moramo biti. Če boste zahtevali, da se vsako pripravništvo plača, potem nekatera podjetja ne bodo več pripravljena sprejeti pripravnikov, zato ker so podjetja tista, ki morajo to plačati. Če pa bo prišlo do resnične izmenjave, da bo pripravnik opravljal dobro delo, bil zato tudi na nek način plačan ali dobi očkodnino. Če pa bo pripravnik prišel v podjetje samo z namenom, da razume, kako podjetje deluje, da spozna delovanje v podjetju, podjetje kot tako, potem ne smemo razmišljati več o plačilih. Poleg tega se moramo pogovoriti tudi o trajanju pripravništva. Pripravništva, ki so krajše od treh mesecev, so ponavadi pripravništva za mlade. Mladi pridejo v podjetje v podjetju se potem določenih stvari naučijo, po koncu treh mesecev pa bi morali te pripravnike plačati. Strinjam se s kolegicami in kolegi, ki pravijo, da včasih delodajalci najamejo pripravnike zato, da zapolnejo prava delovna mesta delovna mesta za nedoločen čas in tu bi morali biti bolj previdni. Uložili smo kar nekaj predlogov sprememb in zagotovo bomo našli kakšen kompromis. Hvala lepa, gospe Turunen. To je res pomembna tema, dobro poročilo. Mladi so naša prihodnost, zato moramo skrbeti za njih. Hvala. Hvala lepa, gospod Serkas. Sí, gracias, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ja, gospa Grjuni me je tudi uh, omenila. Uh, kar zadeva poročilo, gospod Turunen je dejansko odlično. Jaz sem dal en predlog spremembe in gospa Turunen me je vprašala, zakaj uh, uh, predlog spremembe 19. Jaz mislim, da bi bilo pomembno, da pomislimo, da gre tu za nekaj v tem poročilu, kar je mal nejasno. Dejansko je nejasno. Ne gre za države, ki so tu navedene, zato mi sploh ne gre, ampak eh, tu ste pomešali aktivne subvencijske ukrepe z pasivnimi ukrepi. Eh, to je splošna kritika vsak neke vrste politike v korist tistih, ki še niso vstopili v aktivn trg dela. V Španiji, v španski verziji piše, da so ti ukrepi krivi za to, da mladi ljudje ne morejo voditi neodvisnega življenja. In ker so ti ukrepi krivi za to, eh, potem moramo te programe odstraniti tako, da bi mladi ljudje lahko voli, vodili neodvisno življenje. Vsaj v španskem besedilu sem imel ta občutek, da tako zveni, kot sem prebral. Torej, to ne gre za samostojnost, samostojno življenje, zato ker dobivajo to pomoč. Lahko rečemo, da ne zadostujejo, da so mogoče celo nevarne, ampak nikakor se tega ne more tako splošno formulirati, da uh, so krive samo, krivi pa, samo pasivni ukrepi. Druga rešitev bi bila, da se vse prepusti trgu, da se mladim ljudem Eh, omogoči, da eh, dosežejo samostojnost v življenju. Torej, vsaj v španskem besedilu to tako zveni in moram reči, da je to eno zelo nevarno tolmačenje, eh, ker lahko pridemo do sklepa, ki je ultra, ultra konzervativen. Mogoče pa gre samo za problem formulacije. V španščini moram reči, tako se ne da formulirati. In tudi od drugih sem slišal, da m, mm, smatrajo ta odstavek eh, za mal nevaren, tudi z mladimi ljudmi, s katerimi sem se pogovarjal. Grazie, signora president. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ko bi rad čestital kolegici poročevalki, gospe Torunen. Hvala lepa za vaše poročilo. Vložil sem kar nekaj predlogov sprememb, zato ker sem želel razjasniti nekatera stališča. Želel sem s tem tudi doprinesti dodano vrednost. Ne bom se spuščal v vsak posamezen predlog spremembe, ki sem ga vložil, ampak bom nasplošno predstavil svoje zamisli. Zdi se mi, da bi naš parlament moral sodelovati in tudi vplivati na pripravo meril, ki bodo veljala v prihodnosti glede zaposlovanja mladih. Zdi se mi, da bi parlament moral biti dobro obveščen o tem. Preden v Evropski socialni sklad vnesemo dodatna sredstva, se mi zdi, da bi morali najprej preučiti možnosti, kako ta socialni sklad izboljšati, ga narediti bolj učinkovitega, ne pa da kar avtomatično povečamo finančno pomoč. Zato bi najprej morali poskrbeti za to, da ta sklad ukrepimo, ga naredimo bolj učinkovitega, ne pa da samo govorimo o tem, kako ga uporabiti, kako mlade privesti do večje samostojnosti. Mislim, da nisem več tako zelo mlad, ampak vseeno sem v stiku z mladimi. Vem, da je težko najti in pridobiti podporo, ko enkrat končaš šolanje, ko se znajdeš brezposelen. Gospa Grüni je govorila o nizkih prihodkih, o nizkih plačah. Morda bi lahko našli kakšne druge alternativne možnosti. Vseeno pa se mi zdi, da bi bilo bolje stvari nekoliko bolje opredeliti. Kaj pomeni neodvisno odraslo življenje? Samostojno odraslo življenje se namreč tu omenja. V prejšnjem poročilu smo govorili tudi o tem, da bi morali izkoristiti procesa vseživljenjskega učenja. Tudi pri mladih je to pomembno vprašanje. Poskrbeti bi morali za to, da bi mladi, ko enkrat zapustijo šolanje, lažje našli zaposlitev, da bi lažje vstopili na trg dela upoštevati moramo tudi statist, statistične podatke, ki kažejo na to, da je stopnja brezposelnosti visoka in da so mladi pravzaprav tista skupina, med katero je brezposelnosti največ. Zaradi krize se ta položaj še slabša in se ne izboljšuje, posledice trpijo mladi, zato se moramo vprašati, kakšne spremembe lahko vnesemo. Skupaj s poročevalko in ostalimi kolegicami in kolegi v parlamentu bi morali preočiti različne možnosti za predloge sprememb, da bi oblikovali kompromise, s pomočjo katerih bi mladim v Evropski uniji olajšali življenje. Proces vseživljenjskega učenja je treba na nek način vključiti. Potem je tu še predlog spremembe 137, gospe Gruni, ki pravi, kako bi bili lahko bolj realistični pri svojem delu v prihodnost zrem z optimizmom in upam, da bomo v prihodnih tednih dosegli kakšen kompromis, da bo to poročilo uspešno. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Rapti. A je tu? Ja, imate besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko čast mi je, da sem lahko poročevalka v senci skupine socialistov, zato bi se rada zahvalila Emilii za to izvrstno besedilo, ki ga je predstavila. Če imamo za izhodišče tako dobro besedilo, lahko bolje delamo, lahko vložimo tudi predloge sprememb, ki potem prispevajo samo k temu, da se poročilo še dodatno izboljša. Cilj tega poročila je po mojem mnenju zelo pomemben zato ker nova generacija predstavlja generacijo, za katero pravzaprav delamo. Pravzaprav je današnja generacija tista prva generacija in ne želim biti pesimistična, ampak to je prva generacija, ki bo živela slabše od svojih staršev. Nahajamo se v obdobju splošne krize, zato bi morali upoštevati ta vidik, ko govorimo o mladih in ko delamo za mlade. Predloge sprememb sem si prebrala in zdi se mi, da obstaja še precej manevrskega prostora za to, da dosežemo kompromis. Določene stvari bi bilo treba razčistiti, se v njih pogovoriti. kot je rekel že gospod Serkas iz skupine socialistov, o teh temah bi se morali bolj podrobno pogovoriti. Obstajajo pa tudi določene težave, pa ne ravno težave, morda to ni najbolj primerna beseda. Obstajajo različna stališča. stališča, ki so nekoliko problematična. Če vam podam samo en primer, ne bom se sedaj lotila vseh predlogov sprememb, ampak en primer je predlog spremembe 96. To je predlog spremembe kolega Helmerja. Gospod Helmer pravi, da bi v 11. točki, v 11. odstavku morali vedeti, da prožna varnost brez socialne varnosti ni trajnosten način boja proti težavam mladih na trgu dela. Kolega Helmer bi rad ta del črtal, vendar se mi zdi, da je to bistvena ideja, ki jo moramo ohraniti v tem besedilu. Če bomo črtali ta del besedila pri 11. odstavku od povdarja naprej, potem se mi zdi, da ne bomo zaščitili nove generacije pred delodajalci. Zato se mi zdi ta točka zelo pomembna in pri njej moramo biti izjemno pozorni. Potem imamo tu še druge predloge sprememb, ki so jih uložile skoraj vse politične skupine. Z nekaterimi predlogi sprememb naj bi olajšali mladim dostop do trga dela, To poročilo je tesno povezano tudi s poročilom, ki smo ga prej obravnavali, namreč poročilo o netipičnih pogodbah. Zakaj to menim? Zato, ker pogosto prav te netipične pogodbe za svoje žrtve v narekovajih vzamejo mlade. Mladi so tisti, ki skušajo pridobiti dostop do trga dela za to, da bi vendarle vstopili na trg dela, pa sprejmajo tudi določene delovne pogoje, ki niso skladni standardi, sprejmajo tudi določeno mero diskriminacije. To se vse omenja v teh predlogih sprememb. Mislim pa, da smo lahko optimistični glede poročila samega. Mislim, da bi se dalo besedilo Emili še izboljšati. Po mojem mnenju bi lahko oblikovali besedilo. ki bi tudi svet prepričala, da stori več za mlade. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa. Dajem besedo poročevalki Emily Turumen, da uh, se odzove na to, kar smo slišali. Um, hvala lepa, zelo na kratko. Najprej hvala lepa za vse pripombe. Pripombe sem si zabeležila. Zagotovo se bomo kmalo srečali tudi v sestavi sporočevalci v senci. Uh, Če se navežem na to, kar je rekla gospa Rapti v zvezi s eh, predlogom spremembe 96, kjer govorimo o varnosti. To varnost res potrebujemo, zato potrebujemo ta del besedila in upam, da ga bo odbor podprl. Še ena pripomba v zvezi z uvodno izjavo F, če lahko še enkrat pokomentiram. Še nikoli me prej niso obsodili, da sem konzervativna, torej tokrat se je to zgodilo prvič. Res sem si prizadevala, ampak hvala lepa, gospod Serkas. Kaj se meni zdi problematično pri teh treh prim primerjih? Mladi so veliko manj zaščiteni, zato ker so mladi. Manj so zaščiteni kot ostali delavci. En primer. Na Danskem so pred desetimi leti izpeljali reformo, Če si bil mlajši od 25 let, si imel pravico samo do 50 odstotnega nadomestila za brezposelnost. Kar pomeni, če si mlad zidar, lahko si usposobljen, delaš približno dve leti, potem pa pride do svetovne gospodarske krize, greš v center za delo in tam vam rečejo, lahko dobite samo 50 odstotkov nadomestila za brezposelno, zato ker ste mlajši od 25 let. To sem želela izpolniti. Enako velja za minimalno plačo v Združenem kraljestvu. Ta je zelo problematična in mladi z njo ne morejo preživeti. Zato se moramo pogovoriti o tem, ali potrebujemo različne minimalne dohodke za tiste, ki so mlajši od 25 let, ali bi morali imeti enake za vse. Glede francoskega primera se mi zdi, da bi se morali še nekoliko pogovoriti, vendar, če prav razumem, želite, da bi mladi hitreje začeli delati, da bi se vključili v družbo, da bi se izobraževali. Enako zamisel so imeli na Danskem. Vendar, ko pride do gospodarske krize, lahko zaključi z izobraževanjem, pa si še vedno mlajši od 25 let na Danskem si upravičen do zelo majhnega deleža, v Franciji ne dobiš nič. Pri 18 letih lahko voliš, lahko plačuješ davke, ne moreš pa biti deležen enakih pravic kot vsi ostali, ki so starejši od 25 let. To sem želela samo izpostaviti. Ne bi smeli izpostavljati samo tistih primerov, kjer se pojavljajo težave, ampak vseeno se mi zdi, da bomo lahko našli kakšno rešitev. To je vse. še nekaj. Srečala sem se z zidarjem v Združenem kraljestvu, ki je star približno toliko kot jaz. Skoraj da 50 odstotkov zidarjev na Danskem je brez dela. Ta moj kolega je skupaj s punco kupil pred nekaj leti stanovanje, živi ta odraslo neodvisno življenje. Sedaj pa ima ta kolega pravico samo do 50 odstotkov nadomestila za brezposobnost in njegovi starši morajo plačevati za stanovanje. Sicer bi on moral ven iz stanovanja. Gre za popolnoma običajno stanovanje in osobno v majhnem mestu na Danskem. To je res problematično in to imam v mislih, ko govorimo o tem, da ne usposabljamo in izobražujemo odraslih, ki bi bili zmožni samostojno živeti odraslo življenje. Hvala. Um, yeah. Da. S tem smo to razpravo zaključili in zdaj bomo glasovali 31. No, zdaj imam pravo tabelo v roki. 1. junija bo to še enkrat na dnevnem redu, tu bomo govorili o kompromisi, naslednji dan, se pravi 2. junija, pa bomo o tem glasovali v plenumu, pa bo to poročilo junija. S tem smo razpravo sklenili, zdaj pa prehajamo v zelo težavno eh, situacijo. Namreč nikogar ni več tu, jaz pa bom predstavila svoje poročilo, pa istočasno vse skup vodila. E, jaz bom zdaj to torej naredila, dajem si sama besedo in bom čim krajša in čim bolj precizna in spregovorila tistim, ki so še tukaj in jim dala na tem mestu možnost, da o tem poročilu razpravljajo. Gre tudi za poročilo na lastno pobudo. Naslov je razvijanje zaposlitvenih možnosti novega trajnostnega razvoja. Prva stvar, kar sem razmišljala, kar, kaj vi pričakujete od tega poročila, so verjetno številke. Toliko pa toliko delovnih mest e, se vzpostavi v tej panogi, pa toliko pa toliko v drugi. Jaz sem se potrudila, da bi dobila te številke, da bi jih objektivno ocenila in sem jih hotela napisati. Ampak ta presoja je pokazala, da je to odvisno od številnih pogojev, kako se pride do te številke, oziroma vprašanje, kaj so pravzaprav ti poklici, kako se jih opredeli, katere številke veljajo. In ko sem pri preverjanju več kot 25 študij ugotovila, da ni številke, ki bi jo lahko zapisala, sem se potrudila, da eh, prikažem ta postopek v poročilo. Odvisno je torej, kako so eh, delovna mesta opredeljena. Iskala sem definicijo in jo po mojem našla. Eh, mislim, da jo lahko vsi podpremo. Je prepisana iz mednarodnega dokumenta Mednarodne organizacije za delo, pripravljena za ministre za delo G8. To je definicija, ki je zdaj mednarodno priznana in ki bi jo morali prevzeti. Ta definicija pravi, da je vsako delovno mesto zeleno delovno mesto, ki prispeva k temu, da se ohrani eh, okolje, da se vrčuje z energijo, da se uporablja obnovljive vire energije in tako dalje. Lahko je to eno delovno mesto, ki je neposredno s tem povezano, lahko pa je to, ki se nahaja v okviru postopka, eh, ki eh, prav tako vpliva vpliva na eh, varstvo okolja. S to definicijo postane jasno, da to zadeva poklice in delovna mesta, ki so nova in tudi tista, ki se izboljšujejo. In eh, na ta način te stvari potem eh, drugače ocenjujemo. Jaz bi dala torej temu prednost. Drugi vidik, ki sem ga obravnavala, je vidik, ki se mi je zdel pomemben, ko sem eh, brala dokumente za pripravo eh, tega poročila, namreč, da nove panoge se pojavljajo, kot gobe rastejo po dežju in tu pa je potrebno vzpostaviti eh, svet dela, kjer se vodijo dialogi, kjer se eh, opredeljujejo pogoji. Eh, to je pa seveda vse odvisno od socialnih partnerjev, ker do zdaj ti teh novih panog sploh niso opazili, sploh niso videli, da tako v velikem številu nastajajo in zato niso ustvarili okvirnih pogojev. 呃。Uh Torej, to bi morali postati aktivni socialni partneri. Rezultat pa je, da v tem posebnem položaju eh, hitrega porasta eh, novih panog pa je prišlo do tega, da pravzaprav veljajo razmere kot na divjem zahodu. Jaz mislim, da to ni dober imič za nove ekološke panoge, da imamo e, metode divjega zahoda. Zato sem rekla, da je. Yeah to privlačno za delavce samo, če eh, so delovna mesta trajnotna in če lahko od plače, ki jo imajo, eh, tudi živijo. To je seveda ena od nalog socialnih partnerjev, da ta problem rešijo. To je zanimiva razprava, ki sem jo že vodila in ki je bila zelo napeta eh, in v razpravi bi lahko to še poglobila. Naslednja točka, ki je pomembna, je Eh, dokument komisije, ki obstaja na to temo in lahko tam tudi, tudi preberete, to je dokument 9209, tu je celo poglavje napisano o podnebnih spremembah in delovnih mestih. Eh, če to pogledamo, je pa precej teoretično napisano. In um, tu ni, so upoštevane nove uh, izkušnje. Uh, je zelo diskutabilno, zato ker ta eh, dokument komisije eh, ne daje realnih slik, samo teoretične slike prikazuje. Tu eh, gre za nove energije in številke, ki so tu navedene, eh, izhajajo iz tega, da če eno delovno mesto v premogovniku odpade, eh, koliko drugih delovnih mest se odpre v proizvodnih eh, obratih, ki prav tako proizvajajo energijo. Ampak to je treba povedati eh, komisiji, da to nima nobenega smisla. Obstajajo druge možnosti, naprimer v Nemčiji obstaja zakonodaj oddaja, eh, kjer se spodbuja uporaba alternativnih energij in delovna mesta, ki so na ta način ustvarjena. Eh, njihovo število je dosti više, kot komisija to eh, napiše. Jaz lahko dam to na voljo tudi poročevalcu v senci. Razvoj namreč kaže, da tam, kjer se spodbuja te panoge, nastaja nov trg izvoza in tu imamo dosti več delovnih mest. E, torej največ, celo dvakrat več. E, več kot polovica gre v izvoz, zato ker v Evropi to zelo dobro funkcionira. To se pravi, da na to treba gledati tako, ne pa samo te malenkosti računati. Najpomembnejša točka v tem poročilu pa je, kako pridemo do tja. Da, lahko izkoristimo ta potencial trga dela. Tu sta dve točki pomembni. Prvo, potrebujemo stabilne okvirne pogoje, pokazalo se je namreč, da v državah, v katerih ti stabilni okvirni pogoji obstajajo eh, in to obstaja in tam, kjer tega ni, pa je pa tega, pa to ne funkcionira. Enostavno v teh državah eh, potencijala trga dela ne izkoriščajo. Eh, to je velik potencijal, ki ga je bilo treba izkoristiti, tudi tu obstajajo analize, ki so zelo zanimive. Z drugimi odbori sem se potem o tem pogovarjala, odbori, ki so za to pristojni in eh, potrebno bi bilo to seveda bolj natančno pogledati. In zadnji dejavnik, zakaj ne bi imeli eh, možnosti izkoristiti tega potencijala, če ne sprememo določenih ukrepov. Mi, naprimer, tudi iz Nemčije, kjer eh, smo imeli ta neverjeten razvoj, Eh, nismo imeli velike uspeha, ker nismo imeli dovolj strokovne delovne sile. E, zakaj ne? Zato, ker nismo dovolj vlagali v izobraževanje in dodatno usposabljanje. To je eno od ključnih vprašanj. To se pravi, pojasniti moramo, kako nam bo uspelo, da bomo v novih panogah, pa tudi v panogah, kjer je prišlo do velikih sprememb, da bi ohranili delovna mesta v ekološkem gospodarstvu, moramo torej se potruditi, da bi tam dali več podarka tudi izobraževanju in dodatnemu usposabljanju. To je eno od ključnih vprašanj, da se izkoristi potencijal delovnih mest in to je ena od glavnih tem tega poročila. Zdaj se veselim prispevkov eh, kolegici in kolegov in vesela sem, da nekateri, čeprav so rekli, da ne bodo mogli ostati, so kljub temu ostali in so pripravljeni razpravljati. Najprej Ludvigson. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, da danes predsedujete. Ta tema je zelo zanimiva zakaj sem tu, čeprav nisem nameraval biti tu. Čez nekaj trenutkov bo šel v Göteborg, zato bom zelo hiter, preden odidem. Govorili smo o našem načinu življenja, ali naj ga spremenimo ali ne, ali naj še naprej izkoriščamo blago, ki se ponuja, storitve, ki se ponujajo, ali je morda naš cilj bolj zelen planet. Kaj želimo torej? Želimo spremeniti trend podnebnih sprememb, ki so škodljive. Mene pa zanima nekaj, o čemer še nim, nismo govorili. Namreč ne gre za to, ali to stanje stvari obstaja ali ne, gre za to, kako se temu izogniti, kaj moramo storiti, da bi ta situacija nehala obstajati. Sam sem delal na področju industrije skozi celotno kariero. Pozorno spremljam vse skupaj in moram reči, da sem zelo optimističen glede razvoja zelenega gospodarstva in trajnostnega gospodarstva. Je pa res, da moramo industriji zagotoviti dolgoročna, jasna pravila, zato da bi se ta podjetja vendarle začela spreminjati. Vseeno pa je treba izračunati tudi stroške. Podjetja morajo načrtovati svojo prihodnost. Vse skupaj moramo čim hitreje speljati, če želimo doseči cilje tudi industrija in podjetja morajo imeti možnost stvari načrtovati. Tista podjetja, ki bodo uspešna, bodo ugotovila, da je hitra sprememba tisto, kar bo privedlo do dobička, do pozitivne bilance. Vendar še vedno obstajajo industrijski sektori, kjer je načrtovanje daljši proces lahko se zgodi, da bodo ta podjetja morala izkazati večjo mero prožnosti. Ko govorimo o zelenih delovnih mestih, moramo ugotavljati, kakšen je celotni življenski cikl posameznega proizvoda od začetka do konca, kar zadeva storitve, ki se izvajajo, namreč ne govorimo samo o proizvodni blaga in izdelkov, temveč tudi o storitvah, zato moramo ugotoviti, ali je neka storitev če ocenjujemo z vidika življenjskega cikla, zelena, trajnostna in tako naprej. Tudi recikliranje je treba upoštevati. Tudi obdelava in predelava odpadkov je pomembna, če želimo storiti več. Zelena delovna mesta, ki jih bomo vzpostavili, pa morajo biti trajnostna. To je bistvenega pomena. Namreč preveč pogosto govorimo o zelenih delovnih mestih kot delovnih mestih na področju visoke tehnologije. Določen del teh delovnih mest bi lahko zapolnile tudi osebe, ki so manj kvalificirane, lahko bi v že uveljavljenih sektorjih predvideli nove storitve, zavedati pa se moramo, da lahko pride tudi do novih problemov, če bomo v določenih novejših sektorjih zahtevali drugačno organizacijo. Potem pa je tu še vprašanje usposabljanja in poklicnega usposabljanja. Kako reciklirati osebje, zato da se lahko uspešno umesti na nova delovna mesta. Usposabljanje mora biti bolj zeleno usmerjene, kar pomeni, da je treba usposabljanje prilagoditi. Tu ne gre za nekaj specifičnega, nekaj, kar bi bilo, bilo lastno izključno zelenim delovnim mestam, ampak je to značilno za vse sektorje. Veselim se že razprave skupaj s poročevalko, kolegicami in kolegi. Že prej sem povedal, da moram sedaj zapustiti ta sestanek, ampak nekdo bo beležil pripombe in me obvestil, tako da bom lahko naslednjič ponovno aktivno sodeloval v razpravi. Hvala. Ja. Um, Jaz sem vesela, da ste tako dolgo zdržali in se vam zahvaljujem. Kolegica Saj, upam, da sem pravilno izgovorila in mi, mi dve sva se že pogovarjali, zdaj pa ti dajem besedo. Kitoksia, rova puhejohtaja. Ensinnäkin... Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej bi hotela reči, da sem vesela, da smo bili na skupnem sestanku, kjer sem to gradivo že prej videla. E, gre dejansko za osredne izzive. Gre za to, da se opredeli, kaj imamo za trajnostna delovna mesta oziroma trajnostno gospodarstvo. In To je nekaj, dosti krat se reče zelena delovna mesta, zato ker zeleni so to že uporabljali. Hotela pa bi eh, spregovoriti o nečem, kar je rekla tudi poročevalka. Namreč zelo težavno je, da se predvidi eh, neko panogo, ki se jo opredeli kot zeleno. Po mojem je izredno pomembno, da imamo zelo širok pristop do te teme. In jaz sem tudi mnenja, da v industriji, naprimer, pri izdelavi eh, avtomobilskih gum. Z bi lahko gume izdelovali z deset odstotki manj eh, materijala in da bi jih lahko izdelovali bolj eh, dolgoročno, se pravi, da bi do časa trajale. Eh, tu bi bila že možnost, da eh, se približamo bolj trajnostnemu postopku v proizvodni. Seveda je treba razmisliti, kako bi lahko potem to pokazali tudi v statistikah. Hotela bi spregovoriti še o enem problemu, ki je omenil tudi moj predgovornik. Govoril je o tem, da če v industriji proizvajamo, da je potrebno ugotoviti, da različne podpore, subvencije eh, ne dajejo prave slike eh, oziroma eh, neka, nimajo vsi enakih možnosti za, v konkurenčnem boju. Eh, torej, eh, za po, samezno področje bi morali imeti popolnoma jasne ukrepe, ki pa ne bi smeli prispevati temu, da izgubljamo delovna mesta. E, meni se zdi, da je to dejansko pomembno in da je to dejansko problem, e, kar zadeva subvencije, dotacije in tako dalje. Poročevalka. je izhajala iz tega, da delovna mesta na tem eh, področju so slabo plačana, da so delovne pogoji slabi, da so pogodbe slabe in da obstaja velika možnost, da da pride potem do netipičnih eh, delovnih pogodb, ampak to ne velja za vse države. V nekaterih državah je predvideno, da takšna trajnostna delovna mesta vedno uh, so uh, natančno opredeljena in veljajo ista pravila kot pri drugih delovnih mestih. Uh, poročevalka je kritizirala, da Evropska unija po, eh, hoče povečati število tistih, ki imajo više izobrazbo, 40 odstotkov, to je zagotovo zelo dobro. In vedno večje število naše mladine bi morala dobiti dobro izobrazbo, to je izredno pomembno. E, torej vsi morajo biti bolje izobraženi. Nadaljna točka, ki mi je padla v oči, je e, kvota 40 odstotkov za ženske. V skandinavskih državah se to smatra za problem. Mi e, imamo politiko enakih možnosti, ki gre korak dalje kot v drugih državah Evrope. Mm, pri nas je delež žensk v trgu eh, delovne sile višji kot v drugih evropskih državah, ampak na vsak način brez kontingentov in brez, eh, ne da bi določevali eh, določen postopek. Če pogledate poslance iz Finske, boste videli, da je več žensk kot moški. Jaz sem torej proti tem kvotam. Potem še ena kritična pripomba. Vi ste omenili obdavčevanje. V trenutnem gospodarskem položaju moram reči, da sem zelo kritična, kar zadeva nove davke, ker to bi lahko bil velik problem za trge. In zato, ker smo že tako in tako v težkem položaju, mislim, da bi takšni skladi, ki bi jih bilo treba vzpostaviti, eh, predstavljali problem. Kar zadeva pokojnine, bi hotela v tem poročilu, če govorimo, o teh novih področjih trajnostnega gospodarstva, mm, doseči, da eh, eh, so bolj eh, optimistične izjave. V tem poročilu bi moralo iti za to, da se vidi, v katerih področjih bi lahko razvijali trajnostno gospodarstvo. In moram reči, da eh, torej, veliko pričakujemo od teh novih področji trajnostnega gospodarstva, vendar mislim, da je to potrebno čist natančno opredeliti, kaj se tu pravzaprav misli. To so najpomembnejše točke, o katerih sem hotela spregovoriti. Menim, da bomo dobili tudi dobre predloge sprememb, tako da bo poročilo dejansko postalo zelo dobro poročilo in da bo naletelo na velik interes. Hvala, gospa kolegica. Zdaj je na vrsti Hendel, izvoli. Ja, selber, Bericht, äh... Kar zadeva to poročilo, moram reči, da je poročilo dobro uspelo in je dobra osnova za nadaljne delo. Hotev sem se javiti samo enem, na en vidik, ki je bil tu omenjen. Uh, Če sem pravilno si zapomnil, je poročevalka kritizirala, da se socialni partneri premalo ukvarjajo s temi novimi industrijami, se pravi, da teh novih panov sploh niso vzeli na znanje. Ampak to je samo en del resnice. Po mojih izkušnjah je glede eh, na te, to, da se ukvarjam z solarno energijo, z veterno industrijo in tako, energijo in tako dalje gre za to, da ne samo tisti, ki zastopajo interese delavcev, eh, se eh, preprečuje, da bi zastopali tudi interese eh, podjetij. Eh, eh, za te interese delavcev se zauzemajo sindikati, to je jasno, to je njihova naloga. Ampak jaz mislim, eh, da bi morali v tem poročilu zapisati tudi, da pri oddaji javnih naročil bi bilo potrebno upoštevati eh, m, socialne standarde. To imamo pri mednarodnih trgovinskih Eh, pogodbah. Zakaj ne bi mogli tega vključiti tudi sem? Eh, s tem bi zagotovo zavarovali delovna mesta, jaz bi dal torej to pobudo. Mogoče bomo v nadaljni razpravi prišli do eh, kakšne dobre formulacije o tem problemu. Hvala. Hvala, kolega. Zdaj gledam še enkrat okolj sebe. A je to predstavnik komisije? A je kdo tu? ni nobenega, torej zato mu ne morem dati besede. O, ja, nekdo je tu. Monika Šlebinger in dajem besedo komisiji. Izvolite. Thank you, uh, mm, uh, thank you, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospa poročevalka. Hvala lepa tudi za to dobro strukturirano, vseobsegujoče poročilo. Komisija, sploh generalni direktorat za zaposlovanje, odkuder prihajam, pozdravlja to pobudo. Strinjamo se s številnimi vašimi pomisleki, ki jih omenjate v poročilu, zlasti s tistimi, kjer piše, da je treba poskrbiti za najbolj ranljive skupine na trgu dela. Mislim, da bodo te najbolj ranljive skupine lahko imele največ koristi od vseh teh zelenih in ekoloških ciljev, ki jih skušamo doseči. Dobro bi bilo, če bi v tem poročilu priznali več pobud komisije, sploh na področju zaposlovalne politike. Te politike so pomembne pri lažjem prehajanju tranzicijskega obdobja in prilagajanju trga dela. Zato bi se v tem trenutku osredotočila samo na tri stvari. Uh, Vseeno pa, če želite dodatne informacije, bomo posredovali tudi v pisni obliki. Strategija 2020. Trajnostna rast je ena od treh skupnih ključnih prednostnih nalog. Trajnostna rast se ne nanaša samo na učinkovitost virov, na zeleno in konkurenčno gospodarstvo, temveč tudi na to, da je treba nuditi podporo Evropi in evropskemu stališču in položaju v tej tekmi za pridobivanje novih trgov. Poleg tega pa je tu še ena prednostna naloga v Evropi 2020. Gre za vse vključujočo rast. Ta je povezana z zagotavljanjem dostopa in priložnosti za vse skozi celoten življenjski cikl Potem imamo pa še agendo za nove veščine delovna mesta, to je naša najboljša pobuda. Skuša zagotoviti lažje prilagajanje izobraževanja in usposabljanja za nova delovna mesta. To je zapisano tudi v smernicah, političnih smernicah, ki smo jih objavili za področje gospodarstva in zaposlovanja. Še ene teme bi se rada dotaknila in sicer vprašanja veščin. Nove veščine za nova delovna mesta je pobuda, ki že doprinaša rezultate. Ti so pomembni tudi za predvidevanja glede novih oziroma prihodnih potreb na trgu dela, sploh za zelena delovna mesta. Poleg tega pa bomo s pomočjo le teh prilagodili sistem izobraževanja in usposabljanja že sedaj imamo na voljo neka predvidevanja glede potrebe po veščinah do leta 2020. Imamo tudi evropske veščine, ki smo jih že opredelili. Imamo tudi taksonomijo ESCO, ki povezuje veščine z znanjem in delovnimi mesti. S tem bomo gotovo prispevali tudi k boljšem ujemanju med potrebo in popraševanjem na trgu dela. Glede veščin, ne povem še to, da je CDFOP objavil zadnja predvidevanja, na podlagi katerih bo prišlo do večjega popraševanja tako na vrhu kot na dnu verige. Na sredini pa bo prišlo do stagnacije. Kar zadeva veščine pri zelenih delovnih mestih, seveda bomo potrebovali raznolike veščine. Potrebovali bomo visoko kvalificirane in nizko kvalificirane delavce. Tudi UNEP je na sestanku konfederacije sindikatov povedal, da so okoljske politike tiste, ki bodo vsaj v začetni fazi privedle do vse večjega popraševanja do više izobraženih in usposobljenih delavcev, zato ker bomo morali uporabljati nove tehnologije. Poleg tega se bo pojavila veliko večja potreba po inovacijah. Je pa res, da bodo potem, ko bodo ta delovna mesta in tehnologije dozorela, svojo priložnost dobili tudi niže kvalificirani delavci pod pogojem, da bodo prejeli ustrezno izobraževanje in usposabljanje. Za zaključek pa naj povem še to, da imamo na voljo kar nekaj novih podatkov v zvezi s poročilom o zaposlovanju v Evropi v letu 2009. V tem poročilu se pravzaprav omenjajo vse študije, ki so bile objavljene, študije komisije, študije ostalih institucij. Gre za študije, ki so ocenjevale vpliv ukrepov za boj proti podnebnim spremembam na oblikovanje delovnih mest in zaposlovanje. Zaključki študij kažejo, da je težko podati jasno, pregledno, sklepno misel glede kvantitativnih vidikov teh sprememb. Prav tako je težko primerjati študije med seboj, zato ker se je pri teh študijah uporabilo različne metodološke pristope, drugi sektori, druga geografska področja se pokrivajo, druge teze so bile postavljene ali so prštevani to ali bruto. Vseeno pa bi se rada omejila na en dober primer, ki ocenjuje, pod kakšnim vplivom je izvoz in kako izvoz potem vpliva na brezposelnost v Evropski uniji. Frauhofer institut s partnerjem komisijo je pripravil to poročilo lani. Predvidevali so tudi, kakšen delež bodo evropska gospodarstva zauzela v prihodnje na področju obnovljivih virov energije. Imamo tri scenarije, pesimističen, optimističen in zmeren scenarij. če vam podam še nekaj več podatkov. Pričakujejo, da bomo s pomočjo politik za poslovanje uspeli doseči cilje pri obnuljivih virih energije do leta 2020. Gre za neto zaposljivost. Leta 2020 bi bila ta zaposlenost 2,7 milijonov dodatnih delovnih mest, če bi bil izvoz optimističen, enaka številka za isto leto, približno 2,8 milijonov delovnih mest. Toliko vednost. Glede samih študij pa vam lahko posredujem kasneje tudi bolj podrobne podatke. Hvala še enkrat za to poročilo. Hvala za plodno razpravo in veselim se že nadaljnega dela. Ja, ja najlepša hvala, gospod Šrebinger. Čist na kratko bi se odzvala, jaz ne mislim, da potrebujemo še dosti časa za to, Eh, mnogo od tega, kar so tukaj poročevalci v senci rekli, lahko potrdim. Eh, to, kar je gospod Ludvigson rekel, da morajo podjetja dolgoročno načrtovati, to sem tudi jaz hotla, stabilni okvirni pogoj in potem vlagati in potem lahko izkoristimo potencial delovnih mest. To je. je, je. Jasno, mi imamo v Nemčiji zakon, ki kaže, da kako velik potencial delovnih mest se je izkoristil tu ravno na področju energetike, potem kar zadeva izvoz, to je rekla komisija, mi hočemo imeti konkurenčno Evropo, ja, natančno, zato moramo tu upoštevati tudi izvoz. In številke, ki ste zdaj ob koncu navedli, to sem se moral malj nasmehniti. Ne samo v Nemčiji, te številke, ki ste jih vi navedli, bi pomenile, da to, kar Nemčija je ustvarila z izvozom, je pravzaprav že to, ampak jaz sem prepričana, da so delovna mesta na, na temelju izvoza bila ustanovljena tudi v Španiji, na švedskem in druge. Ampak to bova se drugič kregale. Eh, kar zadeva pravne pogoje, tu ne gre samo za visoko kvalificirana delovna mesta. Velik, velik delež novih delovnih mest je v področju nizkej eh, plačil. To je treba, eh, torej to definicijo, ki sem jo jaz predlagala, spoštovati, prevzeti in eh, moramo se. Z, zauzemati pred vsem za to, da začnemo to odpira delovna mesta v nižjih razredih, ker je tam največji potencial. In to je pokazala tudi študija eh, koncept Evrope 2020. Ne gre za visokošolsko področje, gre za področje dodatnega usposabljanja. Tam moramo nekaj narediti, da bi lahko izkoristili potencijale. In to je drugačna zasnova, kot jo je imela do sedaj komisija. In zdelo bi se mi dobro, če bi študije, ki jih imate, eh, natančno prebrali in pogledali, kaj tam piše, kakšen potencijal obstaja in da bi na osnovi tega pripravili politične eh, eh, strategije. vprašanje, ki ste ga postavili, da sem govorila slabo o delovnih mest, ki nastaja, ampak to ne drži in tudi ne gre tu za vsa delo. Na mesta hotela bi opozoriti na to, da hiter razvoj panok eh, skriva tudi nevarnost in da ta velik optimizem eh, včasih pade komu na glavo. Eh, In eh, če rečemo, hočemo izkoristiti pocejal eh, delovnih mest, moramo eh, doseči, da nam ljudje zaupajo, da lahko ljudje od tega eh, dela, ki ga upravljajo, tudi živijo. Jaz imam vse študije na mizi in hotela sem enostavno kritično presoditi te študije in ugotoviti, kako lahko pridemo do povezave, dobro delovno mesto, prožna varnost in tako naprej denarja. To je vprašanje, ki, na katerega morajo odgovoriti socialni partneri. Ne samo sindikati, ampak tudi sindikati. E, na finskem to avtomatično deluje. Jaz verjamem, da to pri vas ni problem, ampak v drugih državah je to problem. Jaz sem hotela o tem enostavno spregovoriti, zato ker mislim, da nima smisla, da uh, slikamo samo prekrasno uh, krajino, ampak da povemo, da obstajajo tudi nekateri problemi in to je zagotovo tudi področje, kjer bi morali politično nekaj narediti. Drugače pa se zahvaljujem za razpravo. Mi smo, in to ste dobili zdaj na mizo, če sem prav razumela, eh, pripravili kratek povzetek študije na to temo kako lahko zadeve poglobimo in drži tudi to, kar je rekla komisija, namreč da v tem poročilu Employment 2009 so navedene številne študije, eh, ki so dobre, jaz sem vse pogledala, Eh, jih tudi presodila, imajo različno kakovost, različno eh, vsebino, ampak če hoče nekdo bolj poglobljeno razpravljati o tej temi, ima dovolj podatkov. In eh, torej tu je navedeno vse, kar je komisija pripravila. In sicer časovnica zdaj. Časovnica predvideva, da je rok za vzločitev vložitev predlogov sprememb 18. maj, to ni več dosti časa. Eh, ponujam eh, poročevalcem v senci, da se z mano pobežejo predtem, naprimer naslednji teden, eh, da me vprašajo, kako sem prišla do tega, katere študije so za me zanimive. Jaz v vsakem času sem vam pripravljena eh, biti na voljo v eh, svoji pisarni. Eh, 22. in 23. juni bomo glasovali na našem sestanku, 13. in 14. juli pa v, po eh, letnih počitnicah računamo, da bo, tej, da bo ta, eh, to poročilo v plenumu na 1. oziroma 2. septembrski eh, sej. Torej, Eh, belgijsko predsedstvo bo to postavilo za svoje težišče delovanja, namreč trg delovne sile. In ob koncu sestanka 2. decembra bo organiziralo veliko konferenco na to temo. Zato bi hoteli sprejeti naše poročilo, preden bo ta konferenca. Tako da bomo imeli, imeli stališče na tej konferenci in zato se bomo tudi borili. Eh, no in stvar je takšna, da računamo s tem, da bo o tem razpravljal svet in da bomo imeli decembra sklep eh, sveta. Mi kot parlament eh, in koordinatori, ki so se ukvarjali s to temo, ki so to dali na dnevni red, dali velik prispevek k tej pobudi, ki jo izvaja zdaj komisija. A še kaj? Da, kdaj se spet srečamo? Srečamo se v ponedeljek, 17. maja v Štrasburgu na posebnem sestanku ob 19. uri, 19.21, verjetno. Ne? In kaj pa je to? Aha, naslednji sestanki. Sestanki potem so 1. junija četrtek v Bruslu, torej začeli bomo 1. junija zgodaj ob 9. bomo cel dan zasedali in petek 2. junija prav tako. S temi informacijami vas odpuščam in se zahvaljujem vsem, ki so tukaj še ostali za pozornost. Hvala.